know kids, they only like pasta or pizza. Colleagues, um, if you could take your seats, please. Uh, Kolegi in kolegice, prosim, da zasedite svoje mesta. Imamo veliko gostov in govornikov in uh, malo časa, tako da je prav, da začnemo pravočasno. Najprej vas prosim, da se malce približate predsedniškemu omizju in zasedete mesta uh, spredaj dvorana je zelo velika, vedno, ko eh, rečem kaj takšnega, so ljudje eh, malce prestrašeni zaradi, zaradi velikosti te dvorane, vsi smo malce prestrašeni, ampak prosim vas, da se nam približate. Verjetno se nam bo še kdo pridružil malce pozneje, ampak prosim, da zasedete eh, sprednja mesta. Ne glede na to, če najdete kakšen znak, da je sedež rezerviran za poslanca. No, morda, če je torej za poslanca, potem izberi, izberite drug sedež. No, kolegi in kolegice, dobrodošli na tej javni predstavitvi o pravicah državljanov po Brexitu. Številni govorniki, strokovnjaki, poslanci in poslanke Evropskega parlamenta in zlasti organizacije, ki ste tudi tukaj, tukaj danes, ste že sodelovali na konferenci lani eh, maja. Z vami smo se že pogovarjali eh, skupaj eh, z odborom za peticije. Imeli smo zelo uporabno javno predstavitev, po mojem mnenju. In na tej javni predstavitvi, no, z nami je bil tudi odbor za ustavne zadeve, gospod Spinelli, seveda ne bom pozabil na vas. Na tem dogodku smo izpostavili eh, nekatere od tistih tem, ki se sedaj razvijajo, eh, ko je govora o eh, izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Sedaj smo prišli do konca tega procesa oziroma te faze procesa, ampak seveda nič ni sprejeto, dokler ni dogovorjeno vse. Dorekli smo nekatere elemente gospod Gualteri eh, jih pozna kot eh, član eh, usmerjevalne skupine za Brexit, eh, tudi drugi eh, poznamo te zadeve, ampak zavedamo se tudi, da je treba doseči še marsikaj drugega v eh, obdobju do dneva eh, izstopa iz Evropske unije. Kot smo slišali do povdan, eh, je treba doreči tudi pravila za prihodno obdobje. Brez dvoma se boste številni dotaknili teh točk in do konca te javne predstavitve bomo poskušali dobiti eh, uvid v naslednji diskurs. Kaj smo dosegli tekom eh, te prve faze pogajanj, eh, faze ločitve in zakaj moramo še delati, zakaj si moramo prizadevati od današnjega dne pa do brexita kaj je treba povedati širšemu občinstvu, številne eh, organizacije, ki bodo dobile besedo, se ukvarjajo ravno s tem in ram bi se jim eh, danes poklonil za odlično delo, ki ga opravljajo. Seveda bodo sami povedali, kaj počnejo, dobili bodo priložnost. Hvala tudi strokovnjakom, ki so prav tako prispevali k temu eh, procesu zelo intenzivne in uh, izredne razprave. Besedo bom predal kolegici iz odbora za zaposlovanje, Mariti Ulskok. Naj eh, pojasnim, da ne predseduje zgolj odboru za zaposlovanje, ampak eh, vodi tudi usmerjevalno skupino za Brexit. Tisti, ki ne veste, kaj to je, tistim lahko povem, da je bil to pomemben del pogajanj o uh, Brexitu. In uh, na tem mestu bi se rad še enkrat poklonil uh, Giju Ferhofstatu, Roberto Gualterju in ost ostalim članom in članicam usmerjevalne skupine za uh, njihove smernice tekom pogajanj. Marita Usko, ki je bila uh, ključni element zaposlovalne komponente uh, te skupine, uh, razmišljala je predvsem o socialnih razsežnostih eh, Brexita. In zato bom sedaj prosil Marito, da eh, na kratko predstavi to javno predstavitev z vidika odbora za zaposlovanje. Hvala, Klod. Res je, to ni prva skupna javna predstavitev o Brexitu in o Evropi po Brexitu. Govorili bomo spet o pravicah državljanov po Brexitu. Lani maja smo organizirali podoben dogodek, ki je bil za nas, poslance in poslanke, izjemno uporaben. Dobili smo neposredni poziv, da naj eh, v parlamentu natančno spremljamo pogajanja med eh, komisijo, med Evropsko stranjo in eh, Združenim kraljestvom, zato da bi zaščitili pravice milijonov državljanov. To smo tudi počeli in menim, da je naš eh, glas, glas eh, številnih državljanov, obveljal, da so nas slišali. Govorim eh, predvsem o temah, ki so v pristojnosti mojega odbora, naprimer pravice čezmejnih delavcev bodo zaščitene. Enako velja za Eh, socialne transfere in socialno varnost. V eh, odboru za zaposlovanje smo se torej pogovarjali o teh temah. Celotni naziv eh, odbora je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, kar pomeni, da se ukvarjamo številnimi zelo zapletenimi dosjeji, ampak izjemno pomembnimi dosjeji v zvezi z brexitom. kot predstavnica odbora za zaposlovanje torej eh, pozdravljam to drugo javno predstavitev. Ocenili bomo trenutne razmere skupaj s predstavniki civilne družbe in strokovnjaki. Pogovarjali se bomo o tistih temah, ki še niso razrešene, ki pa jih želimo rešiti dobro in čim bolj učinkovito pred nami je ena sama stvar. In to so visoke ambicije v interesu navadnih državljanov, navadnih eh, ljudi, delovnih eh, ljudi v Angliji in eh, v 27. terici. Doseči želimo kar najboljše rezultate. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo in Z veseljem vam bom prisluhnila. Preden besedo predam gospodu Gualterju, me zanima, če bi rada kaj povedala še gospa Spinelli v imenu odbora za ustavne zadeve. Na kratko, prosim, izvolite. V imenu, v imenu Danute Hübner, ki je žal eh, ni tukaj. Zahvaljujem se vsem govornikom, ki so danes eh, tukaj Moji komentarji so deloma osebni, deloma predstavljajo stališče odbora AFKO. No, kljub eh, določenemu napredku smo še daleč od pravne eh, gotovosti, eh, kar se tiče vseh pravic, ki zagotavlja pravo Evropske unije. Sama torej upam na najboljše, ampak nisem najbolj optimistična. Pozdravljam pojasnila sveta v novih smernicah evropski državljani, ki se bodo tekom prehodnega obdobja preselili v Združeno kraljestvo, bodo uživali isto zaščito, ki eh, velja za druge. Nažalost eh, je Theresa May že zavrnila takšno stališče. Pozdravljam tudi besede gospoda Barnjeja. Dovolj napredka ne pomeni eh, vsega napredka. Pravice državljanov pa niso vključene eh, v tista področja, ki jih je treba še reševati, tako v eh, njegovem govoru, kot tudi v smernicah sveta, tako da bi to že razrešili. To je moja eh, največja težava da bi torej razrešili to temo tekom te faze pogajanj. Obe strani sta obljubili, da se v eh, življenju milijonov ljudi ne bo nič spremenilo. To skupno poročilo eh, pa te obljube ne izpolnjuje. Kot je parlament izpostavil v zadnji resoluciji, obstajajo številne odprte teme, ki jih je treba razrešiti. Govorniki se jih bodo brez dvoma bolj natačno eh, dotaknili, ampak sama jih bom zgolj naštela. Eh, situacija za eh, bodoče partnerje eh, evropskih državljanov, narava statusa domicila, pravo EU, svoboda gibanja za državljane Združenih, Združenega kraljestva, irsko vprašanje. Ti elementi so zgolj del nerešenih vprašanj. Več je treba narediti za to, da bi prišli do celovitega dogovora. Prosim vas, da preberete 58. točko eh, skupnega tehničnega dokumenta, eh, kar se tiče zadev, za katere eh, komisija meni, da so zunaj eh, mandata Evropske unije v prvi fazi pogajanj. Tudi na to gledam kot na eh, potrebne elemente, če želimo zagotoviti upoštevanje vseh pravic, eh, ki izhajajo iz prava EU. To je treba upisati v eh, pogodbo o eh, izstopu. Pravice evropskih državljanov so nedeljive, so celovite in omogočajo evropskim državljanom, da živijo, študirajo, delajo in imajo družino v neki drugi državi eh, članici Evropske unije. Če črtamo eno od teh pravic, vplivamo tudi na druge pravice. In sedaj bi rada izpostavila še nekatere točke, za katere upam, da jih bomo obravnavali tekom javne predstavitve. Mislim, da se je treba izogniti eroziji pravic, ki jih zagotavlja pravo Evropske unije. Odprtost komisije za morebitno vzpostavitev ustavnih eh, procesov v 27-terici, uh, eh, ki bi uh, bila podobna rešitev kot tista, ki uh, jo predra, predlaga Združeno kraljestvo, je uh, zaskrbljujoča stvar. Državljanstvo Evropske unije je status, ki izhaja iz natančnega pravnega okvira, ni to neka preprosta življenjska odločitev. Uporaba zadevnih eh, prafic temeli na legitimnem pričakovanju, da so te pravice stalno pravno zaščitene. Na koncu bi rada izpostavila še možnost, da do dogovora na koncu ne bo eh, prišlo, sploh glede na eh, odziv gospe May na smernice sveta. Morda bi se morali tudi mi pripraviti na ta scenarij, na to možnost in zato. Eh, uh, skleniti vsaj uh, nekaj dogovorov o pravicah državljanov na Severnem Irskem. Najlepša hvala. Eh, Barbara Danuta Hübner je prav tako članica um, usmerjevalne skupine za Brexit. Kolegi in kolegice, poslanci in poslanke uh, že od samega začetka sledijo vprašanju pravic državljanov. Nekateri od teh poslancev in poslank so tukaj. Uh, pogovarjali smo se z različnimi organizacijami. Uh, The 3 Million British in Europe, New Europeans, prisluhnili jim bomo tudi danes. Sprejeli smo uh, dve resoluciji, aprila in oktobra. Imeli smo tudi seveda eh, individualne stike uh, s posamezniki in drugimi. Cecilija Wikström bi se rada uh, opravičila za njeno uh, odsotnost. Uh, omenila pa bi rada vlogo odbora za peticije, eh, ki je prav tako izjemno pomembna. Elena Spaventa bo eh, govorila o tem, eh, Eleanor Spaventa se oprečujem, bo o tem govorila v okviru prvega panela. Seveda je namen današnjega dogodka tudi ta, da prisluhnemo poslancem in poslankam in nadaljujemo z razpravami na tej ravni pomembno pa je, da prisluhnemo eh, tistim, ki vedo, kaj se je zgodilo v usmerjevalni skupini za Brexit, kakšni so rezultati in kaj nas eh, v prihodnosti še čaka. Prisluhnili bomo eh, torej njim. Slaba novica pa je ta, da, v nekaj, da sem v zadnjih nekaj minutah morda bil videti malce živčen. Guy Verhofstadt je v zadnjem trenutku poslal eh, sporočilo, če ga poznate, potem verjetno veste, da ga nič ne ustavi, če ima priložnost za eh, govor, ki bi trajal pol ure ali pa 40 minut. Um, ne gre torej za vprašanje, če uh, je pripravljen to narediti, ampak nismo vedeli, če bo dejansko uh, prispel. Nažalost uh, je bil zadržan, to ni njegova krivda, uh, opravičujem se uh, torej njegovem imenu, cenimo njegovo delo. Če se pojavi eh, pred vrati tekom sestanka, pa eh, mu bomo brez dvoma lahko eh, omogočili nekaj časa za govor, ampak nažalost je zaradi težav zunaj njegovega nadzora moral odpovedati sodelovanje. Z nami pa je vseeno uh, eden izmed uh, najbolj pridnih eh, članov usmerjevalne skupine, ki je dosežel, dosegel, eh, se upravičujem, marsikaj eh, konkretnega in to je predsednik odbora za ekonomske in monetarne zadeve Roberto Gualteri, verjetno eden izmed najbolj aktivnih članov tako usmerjevalne skupine kot tudi uh, drugih uh, odborov uh, oziroma uh, drugih področji v parlamentu, uh, ve, kako pomembne so tudi uh, civilne uh, organizacije, kot je naprimer The Three Million. In Roberto, izvoli, beseda je sedaj tvoja. Najlepša hvala, Klod, za uh, te prijazne besede. Hvala odborom uh, Libe, Empel, Peti in Afko za organizacijo te javne predstavitve. To je dobra priložnost za to, da ocenimo, kaj smo dosegli. Kaj smo dosegli skupaj in k temu se bom še vrnil. To pa je tudi priložnost za eh, pogovor o nadaljemu delu. Nekatere ključne teme so še vedno na mizi. Kot veste, pravice državljanov niso prioriteta zgolj za usmerjevalno skupino za Brexit, ampak za celotni parlament. To je na prvem mestu za nas. To je jasno izpostavljeno ne zgolj v naših resolucijah, ampak tudi v naših konkretnih eh, dejanjih tekom pogajanj. Jasno smo povedali, da ne bomo nikoli sprejeli dogovora, sporazuma, ki ne bi na ustrezen način zaščitil pravic državljanov. Ta cilj je in ostaja zelo ambiciozen. Želimo si namreč v polni meri zaščititi pravice eh, državljanov. Tudi v prihodnosti. Gre za eh, državljanske, socialne pravice tekom celotnega življenja za vse državljane, eh, na katere bo vplival Brexit. To je torej zelo ambiciozen cilj. Dobili smo uh, dokument Združenega kraljestva, ki je bil zelo daleč od tega ambicioznega cilja. Ampak eh, bili smo zelo odločni. Moram pa reči, da eh, so bili odločni tudi v Evropski komisiji in v državah članicah. Ampak mi si prizadevamo predvsem za reševanje te teme. Ravno zato bi se rad zahvalil eh, organizacijam državljanov, The Three Million, British in Europe, New Europeans in tako naprej. Morda ne veste, kako odločna je bila vaša vloga pri tem, ko uh, pritiskate na nas, uh, ko ste vedno tukaj, vedno nas nadzorujete in izpostavljate te teme. Hvala pa seveda tudi vsem, vsem ostalim kolegom in kolegicam iz odborov, ki pri tem sodelujejo. Tukaj ne gre zgolj za pogajanja, pri katerih bi sodelovala usmerjevalna skupina za brexit, ampak pri tem sodeluje celotni parlament, seveda zadevni odbori, naprimer odbor Libe in eh, drugi, pa tudi vsi ostali poslanci in poslanke. Pošteno rečeno, so nas obravnavali bolje kot eh, britanski parlament tako slišim vsaj strani eh, britanskih eh, kolegov. Pripravili smo eh, našo izjavo, prisluhnili smo pogajalcem, obenem pa smo imeli tudi priložnost, da se konkretno angažiramo in to v pravem trenutku in vplivamo na stališče Evropske unije in ga oblikujemo. In da sledimo eh, različnim fazam pogajanj. Mislim, da je to torej dober model sodelovanja parlamenta v takšnih pomembnih pogajanjih. Rezultat, ki smo ga dosegli zaenkrat, je ustrezen, ampak ni popoln, kot je dejala Barbara. Marsikatera tema je še vedno odprta tako z vidika izvajanja tega, kar najdemo v skupnem poročilu, kot tudi z vidika reševanja tistih tem, ki še nišo, niso eh, obravnavane. Nihče eh, si še ni čestitev, nihče eh, ne sedi križem rok. Seveda pa slišimo veliko propagande iz drugih strani, čež da je bil to naš predlog že v začetku. Ne, to ni res. Mi smo imeli popolnoma drugačne predloge. Nismo še prišli do cilja, smo pa dosegli veliko. dosegli smo, da ta predlog sedaj pokriva ne zgolj vse državljane, ampak tudi vse njihove uh, družinske člane in tudi uh, bodoče uh, otroke. Razpon je torej zelo širok, ne še dovolj širok, ne tako, kot bi si želeli, ampak uh, dosegli smo veliko. Vsebina pa ni zgolj podobna zakonodaji Evropske unije, ampak je takšna kot zakonodaja Evropske unije in jo na to tolmači sodišče Evropske eh, unije. Tako kot um, akt uh, skupnosti iz leta 1972 to torej velja in če bi se nacionalna zakonodaja odmaknila od tega, tukaj gre seveda za Združeno kraljestvo, ker je uh, zakonodaja v EU že evropska zakonodaja, če bi se torej Združeno kraljestvo odločilo, da se odmakne od uh, vsebine, ki se sklicuje na direktive, uredbe in uh, uh, sodno prakso, bi to imelo neposreden učinek. Govorimo torej o neposrednem učinku prava Evropske unije in uh, pravic, ki izhajajo iz prava Evropske unije. Gre torej za uh, pravice, ki so definirane v pravu in v sodni praksi sodišča Evropske unije in tudi ta je del eh, te doživljenske eh, pravice državljanov. Na to se pogovarjamo tudi o eh, bodoči sodni praksi, ampak trenutna sodna praksa je torej pokrita tekom celotnega življenja državljana. Pokrili smo vse, pravice, tudi socialne pravice, ki prej na začetku v uvodnem eh, predlogu niso bile vključene, zato smo si prav tako prizadevali. Na koncu smo se pogovarjali še o eni ali drugi pravici, ampak vključeno je vse. Vključili smo tudi bodoče otroke, zato se je ta Evropski parlament boril. Sedaj pa moramo vključiti tudi bodoče starše. Za nas to ni neka rešena zadeva, ampak se moramo za to še vedno boriti. Dvoje je treba sedaj narediti. Prvič, preveriti moramo, če bo ubeseditev samega sporazuma o eh, izstopu upoštevala vse, kar je bilo predmet eh, pogajen. Pogledali si bomo vsak stavek, vsako vejco, vsako piko, eh, vse, kar je vključeno v skupno poročilo. imamo ustrezno raven eh, granularnosti, kar je dobro in seveda eh, smo obrali eh, pristop po fazah, po korakih, drugače ne bi mogli rešiti vsega naenkrat. Zaenkrat smo zadovoljni, v zadnji resoluciji smo dejali, da je priprava pogodbe o Eh, sporazumu o izstopu pripravljena že sedaj, da si želimo obeseditve, da si želimo videti eh, člene in vejce in vse, kar bo na to pravno zavezojoče, tako da bi eh, zagotovili, da je vse zapisano tako, kot smo želeli, da je potrjena tudi uloga sodišča Evropske unije in da je ustrezno rešeno vprašanje upravnih postopkov. K temu se bom še vrnil. Vedno je treba eh, primarno upoštevati eh, interes prosilca in določene stvari je treba še razjasniti. Besedilo se oblikuje sedaj, upam, da bo kmalo pripravljeno, ker moramo na to imeti dovolj časa za to, da ga preverimo skupaj z vami. To je prva stvar. Druga stvar pa je ta, da moramo od eh, danes pa do eh, sklenitve sporazuma eh, doseči preostale cilje. Ne zgolj tistih, o katerih sem govoril, prihodnost partnerjev, zakoncev, Eh, govoriti moramo tudi o izvajanju in o eh, konkretni vzpostavitvi mehanizma za upravno izvajanje tega eh, sporazuma. Upravni postopki morajo biti kratki, preprosti, uporabniku prijazni, prilagojeni kontekstu in to konkretno pomeni veliko. Če gremo naprimer k členu 17, točki C, kjer piše, da uložiš prošnjo, glede na pravo Evropske unije, mora biti to prošnja, ampak po mojem mnenju bi to morala biti v bistvu deklaracija. Če obstaja kakšna napaka, moraš imeti možnost eh, korekcije. Ravno zato pravim, da gre bolj za deklaracijo. Vedno je treba torej primarno upoštevati interes eh, prosilca in zato potrebujemo konkretne postopke za to. Na voljo imaš dve leti za uložitev prošnje. Če se to eh, prekriva s prehodnim obdobjem, je treba prav tako reševati zadeve drugače. V vsakem primeru pa moramo eh, pokriti vse v eh, obdobju teh dveh let. v katerih lahko uložiš prošnjo. Želeli smo tudi, da lahko ta neodvisni organ deluje v imenu državljanov, da se lahko naprimer odloči za sprožitev postopka na eh, sodišču, na nacionalnem sodišču, na sodišču Evropske unije, tako da ne bomo imeli zgolj državljanov na sodišču, ampak da jih bo podpirala neka neodvisna institucija. In neodvisna institucija bi morala imeti pravico uh, Eh, obrnite se na sodišče. To je tukaj zapisano, ampak želi, želimo si, da bo to bolj natančno pojasneno. Ponavadi je takšna vloga komisije, res je, kar so dejali eh, naši sogovorniki. Obstajati mora možnost za to, da se obrnete na sodišče, ni pa treba, da je to obvezno. Tudi v Evropski uniji se na to o tem odločijo uh, sodniki. Uh, ampak imamo še komisijo. No, morda v primeru Združenega kraljestva to ne more biti komisija, ampak potem potrebujemo še en organ, ki je neodvisen od vlade, ki je na strani državljanov in ki to naredi, če tega ne naredi nihče drug, eh, sodišče, sodniki in tako naprej. Zelo pomembno je torej, kako bo to konkretno ubesedeno eh, v samem sporazumu in na to izvajeno v praksi. Na to imamo pred sabo še dve drugi temi, ki sta bistvenega pomena. Podpiramo svobodo gibanja v 27-terici, to seveda velja za. Eh, državljane. Eh, komisija ni imela vedno takšnega stališča, ampak Evropski parlament eh, se bo tega še naprej držal. če bo prehodno obdobje nadaljevanje statusa quo, eh, vse razen prisotnosti v institucijah, potem se bo vse eh, podaljšalo. Eh, to naj bi veljalo do decembra 2020, bomo videli, bomo videli kakšen bo dejanski datum. Pomemben pa je koncept, vse je treba na to podaljšati. In to mora vključevati tudi svobodo gibanja državljanov. In pa datum ki na to podaljšuje vse te posamezne določbe. Tudi ta datum mora biti ustrezno preložen. Danes smo slišali izjavo Theresa May, to očitno ni stališče britanske vlade, tako da eh, imamo pred sabo še eno relevantno temo, o kateri se lahko pogovarjamo in kjer je eh, stališče Evropskega parlamenta eh, zelo jasno in dosledno, glede na to, kar smo zapisali v naših resolucijah. To pa najdemo tudi v smernicah, eh, ki jih je sprejel svet v zvezi s prehodnim obdobjem. Mi smo bili eden od tistih, ki je od Barnjeja zahteval, da komisija to uvrsti v direktivo. V smernice, če se odločimo za prehodno obdobje, so državljani prav tako del prehodnega obdobja, tako da se status quo eh, nadaljuje tudi za državljane. To ni zgolj stališče parlamenta, to je sedaj stališče celotne unije, sprejeto soglasno v smernicah eh, sveta. In to je sedaj za nas eh, še en ključni element. Ravno zato bomo tudi pri tem zelo zahtevni v naslednjih fazah. Glede na to, kar sem povedal, je jasno, da pošteno povedano, moramo biti ponosni na to, kar smo dosegli. Včasih me kritizirajo, vsak si lahko namreč pogleda vse skupaj in eh, ugotovi, da nekaj manjka. Mar si kaj smo dosegli in na to moramo biti ponosni, zato ker nam je uspelo skupaj, z roko v roki. Je pa res, da brez dopolnitve vrzeli in brez doslednega izvajanja eh, načel, ki jih najdemo v skupnem poročilu, to ne bi bil dober dogovor smo zgolj v prvi fazi, to je zgolj prvi korak in naslednja faza je ključnega pomena, je odloč, eh, odločilna in zahteva eh, doslednost, enotnost parlamenta, prisluhniti moramo tudi vam, seveda ste lahko kritični, izpostavite lahko tiste eh, teme, ki še nismo obravnavali, ki smo jih naprimer pozabili ali pa jih nismo ustrezno rešili, ker bo to na naši mizi v naslednjih ključnih tednih in mesecih. Hvala. Najlepša hvala. Nekaj izmed teh materijalov bo na voljo tudi na spletni strani po današnji predstavitvi. Če bo prišel eh, Giffer Hofstadt, mu bomo seveda dali tudi besedo, ko bo prišel. Roberto je že govoril o usmerjevalni skupini za Brexit, ki je dosegla veliko. Ampak to je težko razumeti v okviru tega, da imamo še vedno veliko negotovosti, da je pred nami še veliko dela. Prav zaradi tega smo današnjo predstavitev nekako umestili v ta čas. Veseli me, da je tukaj veliko poslancev, kljub temu, da je četrtek popovdne. Veseli me, da so tukaj tudi organizacije, ki so opravile pomembno delo na tem področju. v prvem uh, krogu bo prva govornica gospa Enlor Donskoj, ki je ena izmed ustanoviteljic skupine 3 Million, ki predstavljajo pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu po Brexitu. Na voljo vam je 10 minut ali manj, tako da bomo lahko imeli potem še vprašanja poslancev. Poslanci nas bodo verjetno kmalo zapustili, tako da krajši kot boste, več časa bo potem za dialog. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, poslanci in poslanke, hvala za to priložnost, da lahko predstavim trenutno situacijo evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Kje se trenutno nahajamo? Evropski parlament je pozval k temu, da bi eh, državljani Evropske unije ohranili vse pravice, ki jih imajo. V prvi fazi smo dosegli nekaj napredka, ampak ne dovolj, da bi zaščitili vse pravice. Naj navedem nekaj ključnih, ključnih točk. Direktiva za pogajanja iz maja 2017 je jasno napisala, da bodo vsi dokumenti, ki se jih izda v povezavi z rezidenčnimi pravicami, deklarativni, torej da samo potrjujejo pravice. Decembra pa je bilo dogovorjeno nekaj drugega to, da lahko države članice uporabijo deklarativni postopek ali pa eh, pogojevalni postopek. To pomeni, da se moramo sedaj eh, prijaviti in zaprositi za to, da se spoštuje naše pravice. To bo negativno vplivalo na eh, ohranjevanje vseh pravic za državljane Evropske unije. Združeno kraljestvo bo imelo drugačen status z manj pravicami za naše državljane, istočasno pa bo to imelo negativni vpliv za evropske državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu. Torej, eh, državljani bodo lahko imeli status eh, rezidentov na nek način, status tistih, ki so se ustalili v državi član v Združenem kraljestvu in to je uh, negativno. Če ne bomo eh, zadostili vseh pogojev za ta status ali pa če bomo vnesli napako v cel postopek, bo to imelo velike negativne posledice za vse, ki so se prijavili na ta postopek. Lahko jih namreč čaka celo deportacija. Vlada Združene kraljestva je pripravila tudi določene izjeme, ki bi odstranile temeljno pravico za dostop do podatkov, ki jih ima Ministrstvo za notranje zadeve v teh osebah. Ministrstvo za notranje zadeve težko razume napake, ki so jih naprimer vnesli eh, organi za imigracijo. Vlada Združenega kraljestva bo lahko obravnavala eh, podatke in to na netransparenten način. Na tak način, to ne spoštuje človekovih pravic, svoboščin oseb in ne ščiti osebnih podatkov. Namreč stopnja napak notranjega ministrstva je lahko visoka, lahko pa je še večja glede na to, da se bo eksponentno povečano število prijav za status nastanjene osebe. Ministrstvo mora pripraviti drugačen postopek, drugače bo namreč eh, zelo težko uporabiti ta postopek. Zastavlja se vprašanje, kako bo ta postopek evropskih državljanov, ki se morajo sedaj prijaviti za eh, nov status. In ta postopek bo še strožji. Kako lahko torej dovolimo, da bo ta postopek postal nekaj sistematičnega? Na tak način bomo ustvarili še več upravnega bremena, namreč vsakega prijavitelja bo potrebno pregledati posamezno. Naša skupina nasprotuje tudi temu, da bi se lahko zgodaj prijavili za statusne nastanjene osebe. Nesmiselno je namreč, da bi začeli izvajati schemo, ki ne bo imela pravne vrednosti, dokler sporazum ne bo dokončan. Lahko pride tudi do eh, razlikovanja med prostovoljno schemo in potem končnim dogovorom. Poleg tega ne bo možne pravne pritožbe za eh, prijavitele, ki bodo neuspešni v postopku morda se potem ti neuspešni prijavitelji ne bodo še enkrat prijavili in bodo postali nedokumentirani imigranti ter prej ali slej deportirani. Kar se tiče eh, zakonitega eh, rezidenstva, tukaj je veliko zmede glede tega, kako Združeno kraljestvo interpretira te kriterije. Zaradi tega bi lahko veliko prijav zavrnili. Če upoštevamo vse to, ugotavljamo, da bo veliko oseb lahko ostalo brez statusa. Zakaj? Najprej imamo pri, tukaj pravice. Družinski člani državljanov Združenega kraljestva niso vključeni v eh, trenutne skupine, ki se jih obravnava, pa tudi druge osebe. Potem pa imamo še postkopovno vprašanje. Otroci, starejši, žrtve preprodaje, brezposelni, in druge ranljive skupine imajo lahko velike težave v tem postopku, zato ker ne morejo dokazati, da eh, zakonito stanujejo v Združenem kraljestvu. Trenutna urodja za izvajanje tega postopka so neprimerna. Ne vemo, kako bo notranje ministerstvo obravnavalo ta vprašanja ne vemo, ali bo to nediskriminantno, ali bo to potekalo gladko, ali bo nediskriminatorno, ali se bodo ščitile pravice. Obstaja pa rešitev in naš alternativni predlog kaže na to, da obstaja boljša, bolj preprosta in bolj fleksibilna na, na pot, kako um, rešiti status nastanjene osebe. Naša skupina ima velike pomisleke, da Združeno kraljestvo pogosto napačno interpretira evropsko zakonodajo in to se bo nadaljevalo tudi potem, ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Zaščita naših pravic eh, potem ne bo omogočena, zato potrebujemo zaščito. Še naprej želimo, da torej Evropsko sodišče eh, nadzoruje naše, izvajanje naših pravic. Prosim, da torej ustrajate pri tej eh, klauzuli, ki bo to omogočila. Dostop do pravosodja za državljane v Združenem kraljestvu, ki imajo malo sredstev, je zelo težaven in eh, to je torej problematično. Notranje ministrstvo in, Evropsko, in sodišče v Združenem kraljestvu morajo spoštovati vse dele tega dogovora. Kaj pa prihodn, partnerji v prihodnosti? Združitev družine mora veljati tudi eh, za partnerje eh, v bodočnosti in za družinske člane, eh, državljanov Združenega kraljestva, ki se želijo v Združeno kraljestvo vrniti v prihodnosti. To, da so trenutno izključeni, bo imelo velik negativen učinek na mlajše generacije, pa tudi eh, na osebe, ki se želijo po brexitu še enkrat poročiti, naprimer, zato ker so izgubili partnerja. Torej, vse to so temeli evropskega državljanstva. Kar se tiče enake obravnave evropskih državljanov. Slišali smo, da bomo imeli enak dostop do storitev in eh, pravic po Brexitu, ampak tukaj je veliko negotovosti. Naj ne podam nekaj primerov. Državljani Evropske unije imajo vse več težav pri dostopu do zdravstvenih storitev, namreč po, te, pokazati morajo, da imajo uh, pravico do rezidentstva. Poleg tega bodo morda izgubili tudi pravico do prostega gibanja ko imamo to vprašanje pravic oziroma uh, eh, življenskih izbir, je zelo problematično to, da se v besedilu navaja tako imenovane past life choices. Namreč šele, ko imamo pravice, lahko izbiramo te uh, eh, življenske izbire, življenske poti, ne pa obratno. Profesionalne in eh, akademske kvalifikacije so tudi velik problem. Uh, delavci, ki sedaj že delajo v Združenem kraljestvu ali pa obratno v Evropski uniji, kako bodo nadaljevali s svojim, eh, svojimi kvalifikacijami. Morda se bo zgodilo, da bo Združeno kraljestvo ponovno podpisalo bolonski sistem kasneje, ampak kaj pa do takrat? Trenutno je situacija taka, da evropski državljani, ki živijo v Združenem kraljestvu, ne bodo imeli možnosti prejemati eh, določenih finančnih eh, sredstev, zato ker bo Združeno kraljestvo tretja država. Evropski državljani lahko tudi izgubijo svoje državljanstvo, če so več kot pet let izven svoje države, kar se lahko zgodi, če bo Združeno kraljestvo tretja država. Če torej zaključim. Zaključki iz prve faze nas ne bodo dovolj zaščitili. Veliko je še vrzeli in nejasnosti. Prav zato moramo nekako drugače zagotoviti pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu. Status nastanjene osebe ne bo vodil v rešitev, ampak bodo 100 eh, tisoči evropski državljani v tvegani situaciji in ne bodo gotovi, ali lahko ostanejo. Spomnimo se na prvo temeljno načelo, na podlagi katerega se morajo voditi ta pogajanja. Gre za življenje ljudi, ta so pomembnejša od trgovinskih sporazumov in upravnih postopkov. Pričakujemo, da boste zaščitili vse pravice naših državljanov, državljanov Evropske unije, tako da bomo lahko še naprej živeli naša življenja kot do sedaj. To sta obljubila tako Evropska unija kot Združno kraljestvo večkrat po referendumu. Najlepša hvala. Hvala lepa, vaša predstavitev pa bo na voljo na spletni strani. Gospod Elmar Brok se nam je pridružil, ki je tudi eh, zelo aktiven v usmerjalni skupini za Brexit. Gospod Brok, niste prišli iz eh, napačne skupine, lahko se nam pridružite na panelu, če želite in eh, kasneje upam, da boste tudi pokomentirali. Govoril sem o usmerjevalni skupini za Brexit zato ker gre eh, za člane parlamenta, ki več ur posvečajo delu na tem področju. Hvala za prispevek skupine The 3 Million, ki je bil res koristen. Tako sedaj pa bi dal besedo um, Jane Golding, ki je predstavnica skupine British in Europe. Gre za združenje britanskih državljanov, ki živijo v državah članicah Evropske unije, torej v preostalih 27. Najlepša hvala. Hvala za to priložnost, da lahko danes spregovorim. Približno 1,2 milijona Britancev živi v Evropski uniji, večina jih je um, v aktivni, um, aktivnem prebivalstvu, torej delajo. Skoraj ena tretjina jih je starih med 30 in 49. Vsi smo otroci evropskega projekta in izkoristili smo vse priložnosti, ki nam jih je ponujalo evropsko državljanstvo in temeljne svoboščine. Zaupali smo vam in zaupamo Evropski uniji, da bo zaščitila naše pravice. Pozdravljamo ta, temeljni, ta načeljni pristop, ki ga je izbrala Evropska unija k pogajanjem. Ko so se začela pogajanja, smo videli, da se je evropsko stališče glede naših pravic takoj poslabšalo, predvsem, ko smo videli predlog Združenega kraljestva in kompromise, ki jih je bilo potrebno sprejeti. Res pa je, kar je povedal gospod Gualtieri, namreč eh, v letu 2017 smo opravili nekaj napredka glede pravic državljanov. To je privedlo do skupnega poročila 8. decembra. ampak vseeno so se v svetu odločili, da je bilo opravljenega dovolj napredka, da lahko začnemo z drugo fazo pogajanj. Tukaj pa obstaja še nekaj temeljnih pomislekov in problemov. Pridružila bi se kolegici Anne Lordonsko iz skupine The Three Million. Bili smo razočarani, ko smo ugotovili, da naše pravice temelijo na tem, kakšne odločitve smo sprejeli v življenju v preteklosti cilj direktive za pogajanja iz 23. maja 2017 je bilo zaščititi status in pravice, ki izhajajo iz eh, evropske zakonodaje ob eh, dnevu izstopa. Kot je povedala Anne Lore, pravice vodijo do življenjskih odločitev in ne obratno. Torej, ali eh, je ta skupni dogovor eh, sploh naredil to, kar je bilo potrebno, da bi zaščitil naše pravice. Kot rečeno, nekaj napredka smo dosegli. Dogovorili ste se glede nekaterih eh, temeljnih stvari, kar se tiče recipročnega zdravstvenega zavarovanja in socialnega varstva. Ampak to je povezano posebej s tistimi, ki so eh, gospodarsko neaktivni, to pa so samo približno 20 odstotkov državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v Evropski uniji tisti, ki smo delovna sila, pa eh, imamo veliko težav. Resolucija Evropskega parlamenta iz 13. 13. decembra omenja nekatere težave in tudi sama jih bom izpostavila. Ena izmed teh težav, ki je za nas izjemno pomembna, je, ali bodo državljani Združenega kraljestva v Evropski uniji ohranili možnost svobode gibanja. Mnogi se namreč zanašajo na to, ko um, v svojih službah ne vedo, kako bodo lahko še naprej služili kruh Evropske unije po Brexitu. Torej, želimo si še naprej prosto gibanje za evropske državljane po vseh 27 državah članicah in to um, trenutno ni predvideno. Dodatni učinek tega, da ne bo svobode gibanja pa eh, učinkuje tudi eh, na gospodarske pravice. Nekatere, nekateri poklici ne bodo priznani, poleg tega pa bodo eh, gospodarske pravice omejene na državo rezidenstva. Mnogi državljani Združenega kraljestva so se preselili v druge države članice, zato ker znotraj Evropske unije ni bilo notranjih meja. Ne gre samo za pravnike, za finančne svetovalce in tako naprej. Tukaj so tudi vozniki eh, tovornjakov in drugi poprečni delavci. Pridružila bi se Anlor ta dogovor glede tega, kako zaščititi status. Eh, je odstop od evropske zakonodaje. Združeno kraljestvo želi doseči to, da bi bil status potrjen šele po uspešni prijavi in pregledu dosjeja. To pomeni, da bodo morali državljani pokazati, da so upravičeni do rezidenstva. To je lahko težko za nekatere osebe, posebej tiste, ki so že dalj časa naseljeni v neki državi. Poleg tega pa se v vsaki birokraciji lahko zgodijo napake. 27 držav eh, evropskih Evropske unije bo lahko tukaj izbiralo različne v oblike takšnih postopkov. Parlament Evropskega parlamenta iz 13. decembra je pravilno izpostavil, da bi morali spremeniti ta postopek. Britanski državljani v Evropski uniji trenutno res ne vedo, kako in v kakšni obliki se bo ta možnost izvajala. Kot je povedala Ann Lor, bodo obstajali tudi omejitve glede združitve družine, predvsem za bodoče družinske člane v obeh skupinah. Za obstoječe in bodoče države, eh, eh, družinske člane bo seveda to problematično, tudi ko se bodo vračali v Združeno kraljestvo. Kar se tiče mladih, tukaj nismo pojasnili, kako bo za študenti, ali se bodo priznala njihova eh, izobrazba, njihova kvalifikacija in tako naprej. Kako bo s tem? Poleg teh vseh pomembnih vsebinskih težav, ki še obstajajo, pa je res, kar ste povedali prej, da dokler ne bo končnega dogovora, nič ni dogovorjeno. Trenutno nimamo nobene določbe, ki bi res zagotovo zagotovila vse pravice eh, državljanov, ne glede na to, kakšen bo konec pogajanj. V nasprotju z irskim vprašanjem, tukaj nimamo neke jasne eh, poti, kako se bo zavarovalo in zaščitilo pravice državljanov. In strah nas je, da se bo to izgubilo v poplavi vseh drugih težav, ki so povezane z bodočim odnosom Združenega kraljestva z Evropske unijo. To so pravni in politični aspekti pogajanj glede eh, pravic državljanov. Kaj pa širši aspekt, kulturni, družbeni, humani aspekt evropskega državljanstva znotraj evropskega projekta. Evropski projekt je družbeni projekt in v Gotenburgu ste to ponovno ponovili pred eh, Božičem. Tudi kanclerka Merklova je v Davosu govorila o tem, da se moramo naučiti iz lekcij, ki nam jih ponuja zgodovina. Spregovorila bi o Evropi kot o uniji državljanov, kot o uniji ljudi. Leta 1945 je bil moj oče v eh, zavezniških silah in je potoval po Evropi. Moj tast pa je istega leta pri 16. preživel bombardiranje v Dresdnu. Nikoli se nista spoznala, ampak oba sta si želela boljše Evrope za njune otroke in vnuke. Približno 50 let kasneje me je. Je moj eh, tast, mojega moža pripeljal v Brusel, ki je želel eh, takrat opravljati pripravništvo v Evropski komisiji. In torej najni otroci bodo, srečni, lahko, bodo imeli srečo, saj bodo lahko ohranili svojo državljanstvo, svoje državljanstvo Evropske unije tudi po Brexitu. Ampak eh, vsi otroci ne bodo imeli te sreče in tukaj ne smemo dovoliti, da bi, dovoliti, da bi bila ta sreča naključna ne smemo omejevati pravic do gibanja in do rezidentstva. Namreč vsi otroci v Evropski uniji morajo imeti tukaj enake pravice. Solidarnost, ki jo izraža naša skupina, je izražanje solidarnosti. Namreč eh, v Evropski uniji živimo ljudje, katerih usode so se povezale in skupaj se moramo bojevati za naše skupne državljanske pravice. Sedaj je pravi čas, da okrepimo evropsko državljanstvo, ne pa da ga šibimo. Če nas boste sedaj razočarali, boste uh, opustili naše upanje in upanje naših predhodnikov. Uh, zdelo se bo, da je evropsko državljanstvo nekaj, kar nam lahko kadarkoli oduzamejo in če ga sprememo, nas lahko zato tudi kaznujejo. Evropsko državljanstvo nas mora sedaj v tej eh, novi situaciji zaščititi. Če ne sedaj, kdaj nas bo zaščitilo? Najlepša hvala. Najlepša hvala, Jane. To je bil res eh, čustven prispevek. Sedaj pa še tretja ključna organizacija, z nami je Roger Casali predsedujoči organizacije za eh, pravice državljanov, ki govori o načelu solidarnosti in o svobodi gibanja. To je organizacija New Europeans. Izvoli, Roger. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod Brok, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala za to priložnost, da lahko razpravljamo o tem pomembnem vprašanju. Podobno kot eh, skupina The Three Million, tudi našo skupino zanimajo pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Seveda nas zanimajo tudi pravice Britancev v Evropski uniji. Milijoni Britancev eh, so zelo žalostni zato, ker bodo izgubili svoje evropsko državljanstvo. Identificirajo se z Evropo in želijo ohraniti te pravice. In skrbi nas, kako bo potekalo. Um, Kako bo potekala svoboda gibanja v Evropi na splošno, ko gre za migrante, ko gre za ljudi, ki imajo status nastanjene osebe v Evropski uniji, kako se bodo še lahko potem premikali. Skrbi nas tudi za prihodnost naših državljanov na splošno v prihodnosti. Vprašali se, ste, kaj se bo zgodilo z britanskimi državljani v Evropski uniji in evropskimi državljani v Združenem kraljestvu. Če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, sam še nisem prepričan, da se bo to zgodilo. Torej, kaj se bo zgodilo z temi petimi milijoni državljanov? Evropska unija eh, mora tukaj opraviti to pomembno nalogo. Če želi v prihodnosti še naprej govoriti o Evropi državljanov, o Evropi, ki je varen prostor, kjer se spoštujejo pravice naših državljanov, mora to nalogo opraviti. Leta 2012 smo vzpostavili našo organizacijo, zato ker smo imeli pomisleke glede tega, kaj bi se zgodilo, če bi Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Vprašali smo se, kaj bi se potem zgodilo z pravicami državljanov. Po petih letih še nismo našli neke jasne rešitve, nekega jasnega odgovora. Vsake toliko se sprašujemo, ali bomo kdaj prišli do konca, ali bomo kdaj našli rešitev in nismo je še in to je nenavadno. V Združenem kraljestvu obstaja namreč eh, v parlamentu in izven njega velik konsens glede tega, da potrebujemo enostransko zagotovitev pravic za vse državljane Združenega kraljestva. Britanci razumejo, da Združeno kraljestvo spoštuje človekove pravice. Le malo kdo si želi, da bi vsem tem ljudem, ki niso mogli niti voliti na referendumu, odzeli vse pravice. Tega si ne želijo. Sam sodelujem z organizacijo Migration Watch in oni pravijo, da je potrebno zaščititi pravice, ampak eh, tega jamstva nimamo. To vemo, namreč kar nekaj glasovanje je že bilo v parlamentu, In mnogi, ki so glasovali pri Brexitu za Brexit, si želijo, eh, da se pač enostransko zagotovi te pravice britanskim državljanom. Ljudje zato še naprej živijo v tem stanju negotovosti in to je vsak dan hujše. Prihaja do potencialnih kršitev 8. člena konvencije o človekovih pravicah. torej ko gre za pravico do družinskega življenja. To se dogaja pet, petim milijonom ljudi v Združenem kraljestvu v letošnjem letu. Jasno je, kaj moramo storiti, eh, kako lahko to rešimo. Vlada Združenega kraljestva ali pa Evropska unija lahko uredita vse to jutri, če želita. In zakaj se to ne zgodi? Tri razloge imamo za to. Prvič, ni dovolj eh, želja za to. Različne skupine so se ustanovile, naprimer The Three Million in tako naprej, ki so zelo učinkovite. Sestali smo se z njimi, podpiram jih in eh, ponosen sem na vse, kar so dosegli, kako aktivni so in kako jih tudi drugi podpirajo. New Europeans, The Three Million, to so samo, to so samo dve izmed mnogih organizacij, ki, se, eh, ki so aktivne na tem področju. Mi smo pripravili tudi eh, lobiranje evropskih državljanov glede tega vprašanja, ki je bilo zelo učinkovito. Torej, obstaja jasen glas glede teh zahtev. Poskušamo jih pripraviti, da bi bile bolj strukturirane, da bi lahko vstopili v dialog z inštitucijami. Sedaj imamo skupino prijateljev v Evropskem parlamentu in želimo torej bolj strukturirane pogovore, da bo ta postopek bolj odprt, bolj transparenten. To smo torej eh, dobro in učinkovito razrešili. In pomembno je, da se ta pot nadaljuje. Druga ovira pa je vlada Združenega kraljestva. Zakaj? Theresa May si želi pogajanj, ne želi pripravljati zakonodaje, ampak začeti mora prav obratno, nehati se mora pogajati in pripraviti neko zakonodajo. Vlada mora stariti to, kar je prav. Takoj mora enostransko zagotoviti pravice. Zato se vsekako zauzemamo mi. Mi zbiramo informacije za parlament in za odbor, tako da bodo imeli na voljo vse, kar potrebujejo. In naj vam povem skrivnost. Britanski vladi je enako vseeno za državljane Združenega kraljestva v Evropski uniji in drugot v tujini, kot jim je vseeno za evropske um, državljane v Združenem kraljestvu. Na volitvah leta 2017 so želeli zagotoviti možnost, da bi 15-letniki eh, lahko volili. To smo sicer preprečili, ampak to so želeli storiti. Torej, eh, mi poskušamo rešiti ta problem. Evropski parlament nam tukaj pomaga, ampak eh, stopiti moramo v stik tudi z drugimi inštitucijami. Britanska vlada se je odločila, da eh, torej začne s tem brexitom in eh, sedaj ga mora tudi izvesti. Ampak eh, gospod Tusk torej tukaj krivdo vali na Združeno kraljestvo in na državljane, ki so se tako odločili. Ampak nima smisla valiti krido, krivdo na ene ali druge. Namreč sedaj lahko Evropska unija ukrepa in zagotovi vsa vse te pravice. To je njihova odgovornost. Bili smo tudi v stiku z komisijo, ki pravi, da nima pravne podlage in da nima mandata za pogajanja, da bi državljanom Združnega kraljestva v Evropski uniji omogočili svobodo gibanja. No, pa smo jim povedali, da naj spremenijo mandat, da naj gredo nazaj v svet in prosijo za spremembo mandata. Namen Evropske komisije je to, da najde pot, kako rešiti probleme, kako prejiti ovire, pokazati mora vodstveno uh, moč. Evropska unija je ena izmed najboljših organizacij na svetu in če je res tako, mora pokazati, kako kreativna je in kako zaščiti pravice svojih državljanov. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kako Britancem vrniti to pravico do svobode gibanja. Evropski parlament se je zavezal k temu, da da bi eh, v svoji resoluciji decembra, torej da bi zagotovili svobodo gibanja. Vprašanje pa je, kako to realizirati, kako ponovno zagotoviti te pravice in kako britanskim državljanom to omogočiti. Trenutno še nismo slišali odgovora na to vprašanje. Verjetno ne bom imel časa, da predstavim celoten PowerPoint, celotno predstavitev, ampak to boste imeli priloženo v svojih dokumentih. Financial Times je poročal o predlogu glede tega, kako bi lahko to izvedli. To je naš predlog, da se britanskim državljanom v Evropski uniji izda zeleno kartico. Na tak način bi torej eh, se jim zagotovilo državljanske pravice. To bi imelo podoben učinek tudi na državljane Evropske unije v Veliki Britaniji. Torej, strani stališča prebivalcev bi se zdelo, kot da je Združeno kraljestvo ostalo um, članica Evropske unije. Zaščitine bi bile namreč njihove pravice. To schemo pa bi lahko potem še razširili na državljane tretjih držav. Vas in vaše kolege tukaj eh, prosim naslednje. Danita Hübner nas je prosila, da pripravimo splošen eh, dokument, ki bi predlog pojasnil in prosim vas, da res eh, upoštevate naš predlog in ga preučite. Želimo namreč zagotoviti državljanom Velike Britanije, da bodo imeli svobodo gibanja po Brexitu. Sedaj pa potrebujemo resno razpravo potrebujemo vaše predloge glede tega, kako bi to zagotovili. Upam, da boste pregledali naš predlog skupaj z ostalimi, ki bodo predloženi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Okay, so the final part of this panel before I ask MEPs to ask questions, and I'm conscious. Tako, sedaj še naprošam poslance, da se oglasijo, če želijo spregovoriti na koncu trenutnega panela. Gospa Elinor Spaventa bo naslednja podala svojo predstavitev in sicer gre za vpliv Brexita na peticije. Prosim, da se držite desetih minut, če ne bodo poslanci odšli. Prosim, manj kot deset minut vaša eh, predstavitev bo tako ali tako na voljo na spletni strani. Še enkrat se opravičujem eh, gospodu Broku za vse probleme na področju komunikacije. Zahvaljujem se mu za vse delo, ki ga on osebno opravlja. Hvala lepa, da ste me povabili. Kratka bom kajti tako ali tako bo moje predstavitvi sledilo tudi pisno poročilo. Ko sem šest mesec, pred šestimi meseci pripravljala svojo študijo, sem identificirala nekatera tveganja, ki so se mi zdela zelo otepljiva za uh, evropske državljane in pa britanske državljane številne izmed teh tveganj skupno poročilo ni omenilo in upam, da bo se to v prihodnosti spremenilo. Po mojem mnenju je največji problem prekomerno zanašanje na zakonito prebivanje. Osnovna ideja Evropske unije je ustvariti prostor, kjer se državljani lahko prosto gibljajo in ker ne potrebujemo več viz, vizumov, potem uh, morda državljani spoh ne vedo, da morajo ukrepati. Če ste recimo delavec in želite ohraniti status delavca, uh, se morate registrirati pri uradu za brezposelnosti. Večina državljanov, uh, tudi mlajših državljanov, katerih situacija še ni čisto ustaljena, zato sploh ne vedo čeprav ne bi nikoli zaprosili za um, nadomestilo za brezposelnost, recimo. Tudi, če niso nikoli za to uh, zaprosili, ne bi nikoli vedeli za to. Potem tudi zdravstvena oskrba je podoben primer. V poročilu se omenja samo upokojence in pa ljudi, ki jih pokriva Evropska zdravstvena kartica. To je samo majhno število ljudi, mm, ki so s tem pokriti. Potem tudi ženske so bile tukaj puščene ob strani. Zakaj nimamo nobene ocene vpliva na enakost spolov? Naj bom uh, bolj jasna. Če sem recimo migrantka, delavka v Združenem kraljestvu, če imam otroka in morda ni omogočeno, da bi še naprej delala, ali pa se odločim, da bom ostala doma in potem več nisem zaščitena, nimam več zdravstvene uh, oskrbe. In tudi ta dogovor me ne bi ščitil. Torej, gre za ženske, ki skrbijo za otroke in so tukaj popolnoma izključene. Seveda tudi nekateri moški skrbijo za otroke, ampak v glavnem so to ženske, pa tudi starejši so izključeni, potem spet otroci niso omenjeni v tem dogovoru, ni, om, niso omenjene otrokove pravice, listina ne bo veljala za ta sporazum in sprašujem se, kje to pušča najranljivejše skupine v naši družbi. Ti otroci nimajo pravice, da nadaljujejo z izobraževanjem, kakor to trenutno predvideva evropsko pravo. Uh, v skupnem poročilu ta pravica več ni omenjena. Potem tudi partnerji iz tretjih držav, um, ti bodo zaščiteni samo, če že imajo zakonito prebivališče, ampak uh, evropsko pravo tukaj tudi nekako odstopa. Uh, in tukaj gre za odstopanje od uh, Akija, ki ga parlament, ki ga to poročilo prav tako ne izpostavlja. Mislim, da bi morali v poročilu vsako odstopanje od akija eh, izpostaviti, označiti, kajti evropsko pravo je tako kompleksno, da številni ljudje niti ne vedo, kje vse obstajajo odstopanja. Prav tako me skrbijo pravice britanskih državljanov, ki se vrnijo v Britanijo zaradi omejitev za družinske člane. Tudi to ni bilo obravnavano. Samo še nekaj minut zelo me skrbijo tudi posledice tega sporazuma. Celoten sporazum temeli na direktivi 2048, ne pa na izvajanju pravic, ki izhajajo iz pogodbe. To pomeni, da če uh, nisi strogo del te zakonodaje, potem si izključen, ženska, otroci, starejši in tako naprej. Naj podam primer iz Združenega kraljestva, kajti ta sistem najbolj poznam. Združeno kraljestvo od leta, je od leta 2017 uvedlo koncept zlorabe evropskih pravic. To je nekaj, česar evropsko pravo spoh ne pozna. Um, če torej nekdo zlorablja te pravice, ki izhajajo iz. Uh, Evropske unije. Eh, vključuje tudi to, recimo, da eh, potuješ eh, večkrat iz države in v državo. Če potuješ sem in tja, si torej lahko za 12 mesecev izključen iz Združenega kraljestva. Zakaj je to problematično? Kajti zato, ker to nakazuje na to, da je že sedaj pred Brexitom izvajanje evropskega prava v Združenem kraljestvu vsaj problematično. No, eh, neka klauzula govori tudi o tem, da če zlorablja svoje pravice, več nimaš pravice do tem, da ostaneš v gostujoči državi. Eh, medtem, ko čakaš na izid tvoje pritožbe. Če se štete to dvoje, potem lahko vidite, kakšno tveganje tukaj obstaja. Združeno kraljestvo se lahko odloči, da bodo zelo široko tolmačili to zlorabo pravic in lahko ljudi odstranijo, še preden bi sploh bil sklenjen sporazum. Prav tako me zanima to sovražno okolje, ki ga opažamo v Združenem kraljestvu in to bo veljalo za državljane Evropske unije. to so res zelo težki pravni problemi, ki jih je težko rešiti. Ampak morali bi predvsem preučiti trenutne režime za imigracijo v Evropski uniji in morali bi preučiti, ali bodo ti režimi eh, veljali za tako imenovane Brexit državljane, in ali, bodo, ali so ti sistemi v skladu z duhom in črko tega sporazuma. Potem vemo, da so tukaj problematični tudi recimo delavci za polovični delovni čas in še marsikdo drug. Skratka, sporazum je lahko dobro izhodišče, ampak bojim se, da bi to lahko začeli obravnavati kot končni rezultat ta dogovor je lahko dober za delavca, za polni delovni čas, ki, so, ki delajo že celo življenje, ampak e, niso, to, niso nujno, to ne velja nujno za vse državljane, ki so se preselili. Potem imamo tukaj še pogodbe za nično urovno post, urne postavke in tako naprej. Skratka, previdni moramo biti in moramo zaščititi vse, ki so e, se preselili iz svojih izvornih držav.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 potem pa Judy Curtin Darling. Izvolite, Teresa. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem že imela določene informacije o pogajanjih in uh, o tem uh, dogovoru. No, ampak. Uh, uh, v glavnem sem slišala pohvale tega sporazuma. To, kar sedaj slišim tu, pa predstavlja tudi drugo plat. Eh, vedno znova slišim besede, kot so izdaja, skrb, strah, negotovost, žalost. In eh, mislim, da bi morali mi kot predstavniki evropskih državljanov, si prizadevati za ravno nasprotno, morali bi jim uliti upanja, z, uh, gotovosti, veselja in če že ne veselja, to vsaj jim moramo zagotoviti to, da bodo lahko mirno živeli. Torej, povedali ste, da je v Združenem kraljestvu 3 milijone evropskih državljanov. No, seveda pa je to pomembno tudi za Britance, ki živijo v moji državi. Govorimo o 270 tisočih eh, državljanih, dejansko pa jih je več kot 800 tisoč. To je sicer zelo, to je, to je, to torej je zelo visoko darilo, um, zelo visoko število. Torej, samo v Andaluziji živi več kot 100 tisoč britanskih državljanov. Jaz sem se pred nedavnim eh, sestala z njimi, zagotovili smo jim, da bodo njihove pravice zajamčene, čeprav sedaj slišim, da vse skupaj ni tako enostavno, da je problematično vse od zdravstvene skrbe, izobraževanja, dostopa do trga dela in tako naprej. Mene pa predvsem skrbi eh, pravica do glasovanja teh državljanov. Torej, V Andaluziji bomo imeli občinske volitve oziroma mm, regionalne volitve čez eno leto in zanima me, kako je z pravico teh državljanov do glasovanja. Hvala. Tri, štiri vprašanja bomo slišali, potem pa bo odgovarjal panel naših gostov. Roberto, naslednji to react to some of the points which have been made and uh, I have to say that. Hvala lepa. Želel sem se odzvati na nekatere točke, ki so bile izpostavljene. Jasno je, da tukaj obstaja veliko skrbi in strahu. Za vsakim členom se seveda skrivajo človeška življenja, nikoli ne smemo pozabiti na to. In res je tudi to, kar je povedala gospa Spaventa. To so zelo zapleteni problemi, za katere bo težko najti rešitev. Zakaj? Zato, ker Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo in to bo pomenilo, da bo zelo težko zaščititi vse pravice v različnih uh, ustavnopravnih um, sistemih. Eh, naj uh, spregovorim o pravicah, ki so teoretično urejene in gre morda prej za problem izvajanja, katere pa so tiste pravice, ki trenutno še niso pokrite. Recimo uh, deportacija zaradi napake. To bi teoretično moralo biti vključeno v ta sporazum. gre za 17bc. Tam je zapisano, da če narediš napako, moraš imeti priložnost, da popraviš to napako in te ne smejo zaradi tega deportirati. To je tam zapisano. Če bomo dosledno izvajali to uh, določbo in če bo ta dosledno napisana v sporazumu, zato moramo poskrbeti, zato da bomo imeli jasno osnovo potem moramo vse skupaj eh, navskrižno preveriti še za nečim. Rekli ste, da državljanske pravice ne bodo veljale, medtem ko državljani čakajo na končno odločitev. In to teoretično spet eh, ne drži, vsaj ne, če upoštevamo 18. člen. Tam je zapisano, da če gre za kakšen tekoč postopek na sodišču, če gre za kakšno pritožbo, Ne prosim, da me pustite dokončati, to je pomembno. Se pravi, te državljanske pravice bodo veljale, ne morejo vas poslati stran, dokler ne bodo zaključeni vsi postopki, da takrat lahko ostanete. To smo zapisali v dogovor in eh, potem mora to držati. Skratka, lahko ostanete v državi do izteka vseh postopkov in imate tudi dve leti časa, da uložite pritožbo. To pomeni, da vas ne morejo eh, poslati stran, dokler ne poteče rok dveh let. In potem spet, če dobite odločitev in se želite na odločitev pritožiti, eh, potem to spet podaljša postopke in spet vas v tem času ne morejo poslati stran. Tukaj gre torej za. Um, ustrezne varovalne uh, člene. Ampak videli bomo, kako se bo to izvajalo v praksi. No, seveda ne želimo, da bi se to zlorabljalo. Je pa tukaj zapisano, da velja ta 17. in 18. člen. Because if you oppose to that, you have the right to stay and to go through the old procedure the kind of safeguard which is there, but I agree this is. Tudi gre, če gre za kazenske postopke, morajo biti kazenski postopki dokončani. Ehm, potem še vprašanje izvajanja. V direktivi je zapisano application. Tam je zapisana beseda application. No in mi smo se borili, želeli smo da bi imeli zapisano declaratory and obligation, ampak komisija tega ni uh, sprejela, ker je rekla, da je v evropskem pravu zapisano application. Ampak to mora biti deklaratorne narave v praksi. To je pomembno. Tako da to bi moralo spremeniti proces, ki je potem deklaratoren. In um, Zato moramo biti pozorni predvsem pri vprašanju izvajanja. Mi želimo uh, enotne uh, prošnje, recimo za celotno družino. To pomeni en dokument za celo družino. Nikoli ne more biti spremljivo, da bi imeli različne odločitve za različne člane družine. To res ni spremljivo. In pa potem še pravice in pa življenjske izbire, strinjam se. Gre za življenjske pravice, ne za izbire. Kje tukaj odstopamo? Samo na področju prihodnih družinskih članov. Tukaj se moramo še boriti. Edini argument, ki se uporablja proti temu, je, da je to prihodnja izbira. Ampak mi pravimo ne, če imam neko pravico, potem je del moje pravice tudi to, da bom v prihodnosti imel partnerja. Tukaj ne gre za prihodnje ali mm, pretekle življenjske izbire. Se pravi, mi želimo preiti iz koncepta življenjskih izbir na koncept pravic. Je pa to edina vrzel in ravno zato mi to smatramo za točko, ki še ni, ki je še odprta in borili se bomo za to, da bi v prihodnje zaščitili pravice vseh vseh družinskih članov. Se pravi, gre za pravice, ki ne morejo imeti uh, roka poteklosti, tako kot jogurt. Judy Curtin Darling. Hvala, skušala bom biti kratka. Kot članica odbora peti moram povdariti, da smo v zadnjih nekaj letih dobili podvojeno število peticij iz Združnega kraljestva in naš odbor je postal nosilec eh, za to, da lahko državljani izražajo svoje strahove in pomisleke v zvezi s tem, kar je bilo predlagano in se nanaša na njihova življenja. Nikoli ne smemo pozabiti, da gre tukaj za življenja ljudi, ki so se preselili v dobri, viri, ki, v, v dobri veri, ker so, se, ker so izkoriščili pravice, ki so jim bile na voljo v okviru Evropske unije, sedaj pa čutijo, kot da so kaznovani zaradi tega res ehm, želim ehm, se navezati na to, kar je povedala Jane Golding in eh, zahvaljujem se tudi predstavnici 3 Million za solidarnost med eh, temi skupinami, ki so žrtve nastale situacije. No, ampak eh, mislim, da tukaj obstaja še neko področje, ki ni dobilo dovolj eh, pozornosti. Vesela sem, da je španska kolegica to omenila. In sicer gre za politične pravice. To, to je bilo popolnoma izpuščeno v prvi fazi dogovora. Eh, se pravi, gre za, ne samo za pravico do glasovanja, ampak gre za pravico kandidiranja na volitvah. Um, imamo recimo britanske. Uh, državljane v Evropski uniji in obratno. Eh, skratka, tukaj gre za pravno vprašanje. Recimo, če bodo ljudje kandidirali na lokalnih volitvah, bodo potem lahko dokončali svoj politični mandat, kakšne pravice bodo imeli v bodoče. Morda imajo organizacije nekaj več informacij in izkušenj s tem. In pa potem še drugo vprašanje, gre za razsežnost spola. Sprašujem ali Eleno, ali obstaja kakšna možnost, da bi lahko preučili trenutno situacijo vpliva na uh, spol. Uh, Eh, se pravi, slišali smo za matere, ki so se preselile v Združenem kraljestvu, v Združeno kraljestvo. Um, zvedele so, da bi lahko imele pravico do tako imenovanega urejenega statusa, ampak sedaj se je vse skupaj spremenilo in zato so morda morale vse družine preseliti nazaj v svojo izvorno državo, ker so se znašle v prekarni situaciji. In tukaj bi res morali poskrbeti za enakost med spoloma. Ne na zadnje je to eno izmed naših glavnih ustanovnih načel, ki je, že v, ki je zapisano že v rimski pogodbi, enakost med spoloma. In pa potem še eno pomembno vprašanje. Študenti, tudi ti imajo zelo malo jasnosti. Mm, informacije britanskega mm, medicinskega združenja kažejo na to, da imajo trenutno premalo študentov medicine. To bo poslabšalo situacijo v NHS-u. Uh, eh, in skratka, tudi temu vprašanju moramo posvetiti dovolj pozornosti. Hvala lepa, da ste prišli k nam, odboru za peticije. Eh, bomo še vedno skušali zagotoviti, da bodo vaši glasovi slišani v tem celotnem procesu, Eh, vsekako želimo zagotoviti, da ob vsem tem kreganju med eh, institucijami ne bomo pozabili na človeški obraz Brexita. In še zadnje, moram reči, da me sram spričo dejanj britanske vlade in Teresa May. Ljudje so že ranljivi, so v prekarni situaciji in res ni spremljivo, da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 Moje vprašanje je predvsej bolj banalno. Sprašujem samo Čino eh, in Anče, lahko ostaneta za naslednji, za naslednji krok. Mi boste pomagali. Ja, vidite, v parlamentu gre za pogajanja in bračenje. Ja, Martina, hvala. Vem, da bo to tvoje vprašanje dobra. Tako sedaj pa bomo slišali še kratek odziv naših panelistov. Teresa in nekateri drugi so izpostavili tudi druge vidike, ki jih niste omenili. Roberto tudi. Ja, ni treba odgovarjati, če ne želite, ampak če želite, pa seveda vam s veseljem dajem besedo. Um, um. Skušala bom odgovoriti kar strjeno. Res je, da je v 17bc zapisano, da če naredimo napako, potem moramo imeti priložnost to popraviti. Ampak če nimamo dostop do podatkov home office o tem, kako lahko poskrbimo za ta popravek. Potem še komentar v zvezi z 18. členom. Ja, res je, imamo dve leti za to, da se pritožimo, ampak kam moramo, kako naj se pritožimo. Verjetno bomo končali v centru za pridržanje, kjer so razmere škandalozne. Ljudje eh, tam umirajo, delajo samomore, z njimi se slabo ravna in tako naprej. Potem še deklaratorne prošnje. Res moramo povdariti, da če smo obljubili, da bo to eh, deklaratorni proces, potem mora temu biti tako uh, Francija recimo sploh nima nobenega um, go, ga obrazca za to, čeprav je Francija um, ena izmed uh, najstarejših demokracij. Eh, ne potrebujemo dodatnih prošenj in aplikacij, ker to pomeni samo dodatne pogoje. Potem še vprašanje študentov. Za evropske državljane sta tukaj pomembni dve vprašanji. In sicer vemo, da imajo državljani, ki so začeli eh, študirati pred Brexitom, imajo dos, dostop do vseh pravic po Brexitu, če takrat začneš eh, študirati, to pa ni jasno, kaj se bo zgodilo. Če želimo študirati, študirati v, združ, eh, v Evropski uniji po breksitu, nas bodo obravnavali kot državljane tretjih držav in plačati bomo morali vse s tem povezane pristojbine. To nima upraviti za našo narodnostjo, ampak z eh, našo geografsko lego. Če bom želela torej študirati v Franciji, bom morala uh, plačati tudi uh, vse s tem povezane pristojbine. Jane Golding. Ja, kar se tiče političnih pravic, jih dogovor ne bo pokrival. To bo zunaj obsega tega sporazuma. Združeno kraljestvo se bo o tem um, pogajalo na dvostranski ravni, saj je to v nacionalni pristojnosti. Potem, uh, res je tudi, da veliko uh, ljudi, ki so že bili izvoljeni, uh, prav tako imajo te pomisleke, recimo, uh, ali bodo lahko ohranili to funkcijo čez celoten mandat, uh, tudi v prehodnem obdobju in tako naprej. Potem gospod Goltieri. To so bolj vprašanja za organizacijo 3 Million, ampak. Jasno je, da želimo, da bi vse to pozorno obesedili, eh, izvajali in če obstaja kakšno odstopanje od eh, končnega dogovora, mora biti jasno, da to predstavlja kršitev. Zato moramo predvideti tudi ustrezen postopek za reševanje sporov in pa sankcije. Potem vesela sem, da slišim, da je treba začititi naše pravice, ne pa naše življenjske odločitve. To velja tudi v okviru nadaljevanja pravice do gibanja. Tukaj ne gre za, to je enotna pravica, ne gre za eno pravico in pa potem s tem povezane pravice. In pa še enakost med spoloma, tukaj se strinjam, no kar se pa tiče študentov, uh, Podobno je z um, britanskimi otroci, ki študirajo v Evropski uniji. Eh, gre za plačevanje pristojbin, potem gre tudi za vprašanje kvalifikacij, kaj se bo zgodilo po Brexitu, pred Brexitu in pa še tretje vprašanje. Če bodo zapustili svojo izvorno državo in bodo odsotni nekaj let ali bodo izgubili pravice, ki so jih že pridobili v svoji državi bivanja. Hvala, Jane. Prosim, na hitro. Še nekaj o vprašanju deportacije. Če je bilo ravnanje uh, kaznivo, potem ni pravice do izteka postopka. To je zelo problematična vrzel v tem sporazumu. Uh, Ehm, tega ni v evropskem pravu, eh, obstaja pa v britanskem pravu in to je problematično. Kar se tiče političnih pravic, pa to spada v eh, konvencijo o človekovih pravicah in eh, v zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali lahko diskriminirate državljane tretjih držav. Ko bodo Britanci postali državljani tretjih držav, potem se za talo vprašanje. kako obravnavati ljudi v primerljivi situaciji. Potem pa še študenti, ja, za informacije, je to resen problem in tudi gospodarski problem. In mi smo pomemben del, uh, pomemben sektor gospodarstva Združenega kraljestva. In pa še zadnje, prosim, razmislite tudi o vprašanju oseb z dvojnim državljanstvom. Kaj ti? Evropsko sodišče je ravno kar uh, odločilo, da tisti, ki imajo državljanstvo Evropske unije, morajo še vedno imeti zajamčene, uh, zajamčene pravice. Um, veliko ljudi se raje hiti in želi pridobiti državljanstvo Evropske unije, ampak še vedno bi jih morali zagotoviti, da imajo zaščito v okviru tega dogovora. Najbolj preprosto je, da pustimo vrata odprta, če želijo ostati v Evropske unije, lahko to zagotovimo. Uh, vso delo, ki je bilo uloženo v to, eh, mora biti eh, sedaj prevedeno v zakonodajo in eh, s tem se bomo ukvarjali v spodnjem domu britanskega parlamenta, ko bo prišlo do oblikovanja amandmaja in tako naprej. Notranje ministrstvo se posvetuje o uvedbi statusa nastanjene osebe. Mislim, da je to drugačen. Uh, element. Eh, Roberto, to ni tako eh, velik boj, kot si misliš, zgolj tiste vrzeli je treba zapolniti. Mislim, da eh, si notranje ministrstvo želi celovite scheme, želijo to narediti in mislim, da imamo sedaj priložnost, če govorimo s trgovnjaki, govorimo s pravimi ljudmi in vemo, kaj je treba narediti. Mislim, da obstaja neka priložnost zlasti z notranjim ministrstvom. Mislim, da moramo povečati pravice, če se morate pogajati prav, ampak ne sme priti do izgube pravic. To je naloga Evropske unije, socialnih pravic, drugih novic in tako naprej. Če se pogajamo, se moramo pogajati o dodatnih pravicah, ne pa, da vedno posegamo v obstoječe pravice. To ni pogovor, ki ga želimo imeti. Želimo več pravic, izboljšavo. Uh, državljanstva Evropske unije in pozivamo Evropski parlament, da je še vedno v uvidnilni vlogi, kar se tega tiče. Najlepša hvala, hvala vsem eh, štirim, seveda boste ostali na preostalem delu vse. Vem, da je četrtek popodan nočna mora. Vedno rabim nekaj, da me pomiri v četrtek popovdan. Eh, dobil sem že sporočilo po WhatsAppu eh, od moje družine, da me bodo jutri lepo pozdravili oziroma za vikend me bodo pozdravili ponovno pred eh, vrati. Veseli me, da ste vsi ostali na eh, tej seji, ker je to tako pomembno. Hvala vsem sodelujočim v panelu, hvala za razpravo in tako se bomo lotili naslednjega kroga razprave v drugem panelu. Upam, da boste lahko z nami ostali čim dlje, to bi bilo namreč v veliko pomoč. Sedaj bomo namreč slišali prav tako nekaj zanimivih stvari. Začeli bomo z Janom Dorflom, ki je. Eh, imigracijski odvetnik v Združenem kraljestvu in ki se ukvarja s to temo. Je Antivo začel, eh, ta sekcija se je malce eh, razširila. Za razliko od gospoda Gova imamo tu prave strokovnjake, dobre strokovnjake. Vem, da bo vse skupaj kaotično, ampak a, a bi lahko, prosim, omejili svoj govor na manj kot 10 minut? Prosim, ne skušajte me. Tako da bo profesor Pierce prav tako lahko dobil nekaj časa. Bodite kolegijalni. In tudi zato, da bomo lahko eh, slišali vprašanja in na to odgovore eh, tudi strani poslancev in poslank. Vse predstavite bodo na spletni strani, brez dvoma ljudje spremljajo vse skupaj po spletu. Mislim, da je to eh, zelo velika novica danes. Jan, ti boš prvi. Pa kar začnimo. Najprej bi se rad zahvalil uh, odborom eh, Libe, eh, Peti, Avko in Empel. Veseli me, da sem spet na tej javni predstavitvi po tisti, ki je potekala maja. Najprej bi se rad eh, lepo zahvalil parlamentu, tudi gospodu Gualterju. Strinjam se z njim, da moramo biti ponosni na vaše dosežke. To so dosežki, ki ste jih zagotovili. Mislim, da maja lani niti sanjati ne bi mogli o tako dobrih rezultatih. Izpostavil bi še zlasti pravico do eh, združevanja družine v prihodnosti. Gre za eh, odvisne eh, družinske člane na vzgor v družinskem drevesu. Združeno kraljestvo eh, drugače praktično preprečuje združitev eh, z odraslimi družinskimi eh, člani, ker eh, to zahteva nego takšne odvisne osebe, kar lahko zagotovimo zgolj v Združenem kraljestvu in to je treba kriti zasebnimi stroški. Morda se z vidika postopka to zdi preprosto, da bo država eh, sodelovala s prosilci in jim pomagala pri tem, da dokažejo, da so upravičene do tega statusa. Ampak, če si pogledamo uh, notranje ministerstvo uh, eh, in njihove predloge uh, o tem, uh, kako bi lahko našli razloge za zavrnitev, uh, vidimo, da je to uh, revolucija. že maja sem eh, govoril o eh, državljani Surinder Singh. Eh, dejal sem, da Združeno kraljestvo ne spoštuje pravic državljanov, ki se vračajo že sedaj ne izpolnjujejo skupnega dogovora. Državljani Združenega kraljestva, ki so delali v neki drugi evropski državi, morali biti obravnavani kot državljani Evropske unije, ne zgolj kot državljani Združenega kraljestva, ki se nikoli niso iz, eh, izselili iz države. Ampak ti niso vključeni, kar pomeni, da nimajo pravico do združevanja družine v prihodnosti, razen zelo restriktivnega domačega prava ne zgolj družinski člani, ki so trenutno v Združenem kraljestvu in po brexitu nimajo pravega statusa, ker jih ni v eh, skupnem poročilu, v skupnem dogovoru, Eh, to velja tudi za bodoče družinske člane zunaj Združenja kraljestva in pa tiste državljane Združenja kraljestva, ki se bodo potem vrnili eh, v Združenje kraljestvo, potem ko so delali v eh, neki drugi državi članici Evropske unije. To ni teoretično, imel sem takšne primere. Britanka gre delati na Malto, pridruži se ji ruska mama moja Britanka je namreč naturalizirana državljanka in na to ne more priti nazaj v Združeno kraljestvo, zato ker uh, Združeno kraljestvo ne uporablja surindresing. Brez tega dogovora se pozneje ne bi mogla vrniti oziroma pridružiti uh, družini, kar pomeni, da imamo druge družinske člane državljane Evropske unije, britanskih državljanov, ki so na to. Uh, Eh, omejeni, ne morejo nazaj v Združeno kraljestvo, ne morejo se pridružiti uh, svojim družinskim članom. Element, ki, jo, ki ga je izpostavila gospa Spinelli, eh, je ta, da so pravice nedeljive in da uh, poseko eno pravico vpliva na vse ostale. In uh, pri pri tem gre za izvedene pravice. Izvedene pravice segajo v samo srčiko eh, pravic o svobodi gibanja v skladu z 21. členom. To pa vpliva tudi na pravice državljanov v 20. členu. Združeno kraljestvo želi izključiti vse, kar izhaja iz 20. člena, ker menijo, da so, vse, da so vsi tu eh, Britanci prvič to je narobe, drugič Britanci, ki so imeli evropske pravice, bi, eh, bi morali biti na to obravnavani kot eh, evropski državljani. Gre za skrbnike, eh, družinske člane in pravne zastopnike. Gre za posamezne primere. Če državljan Evropske unije potrebuje prisotnost in oskrbo te osebe, Eh, lahko ostane drugače, ta oseba mora zapustiti uh, teritorij. Ne gre zgolj za britanske državljane, katerih starši so naprimer Kolumbici, ampak gre tukaj tudi za recimo nemškega otroka, ki je rojen v Združenem kraljestvu in mora na to oditi, zato ker ta otrok ni izkoristil pravic iz pogodbe in je odvisen od staršev starši pa so morda državljani tretje države. Nemški otrok eh, s pakistansko materjo, in če gremo na naslednjo prosovnico, ta primer, Ahmed Emos, je primer pred sodiščem, gre za pakistanko, ki eh, se je poročila Eh, z Nemcem, na to sta, sta se ločila, ampak eh, preselila sta se v Združeno kraljestvo. Imela sta dva otroka, ki sta sedaj nemška državljana, ki živita v Združenem kraljestvu. Ona pa je pakistanka in Združeno kraljestvo bi jo rado poslalo iz države. Eh, pravijo, da uh, nemški otroci ne morejo ostati, če mati ne more ostati. In uh, britansko sodišče pravi, da se zanaša na 20. člen, uh, ki govori o državljanstvu. V nasprotnem primeru bi morali vi zapustiti uh, Združeno kraljestvo in tudi vaši otroci bi morali zapustiti uh, Združeno kraljestvo. In to ni 21. člen in to ni vključeno v skupni sporazum. In to velja tudi za otroke teh. Uh, skrbnikov oziroma zastopnikov. Če torej črtate en element, to pomeni, da državljan Evropske unije zapušča Združeno kraljestvo. Točno o tem je govorila gospa Spinelli. Eno spremenljivko črtate iz enačbe in uh, pade celotna hišica iz kart. Ravno zato ne moremo posegati v pravice, tako kot eh, to interpretira kot sodišče eh, Evropske unije, čež da tega ni treba vključiti v sporazum, čež da gre zgolj za tiste družinske člane v okviru direktive. Zadeve so preproste. Ne, to bi lahko bila teta, eh, zakonski partner in tako naprej in tako dalje. Gre pa za obravnavo po posameznem primeru. Izključeni so tudi tisti, katerih pravice do nastanitve so izvedene iz sedmega člena eh, listine, Združeno kraljestvo noče ohraniti listine, na to ostale družine, ki eh, so, eh, oziroma ostali družinski člani, ki so odvisni eh, od gospodinstva ali pa so člani gospodinstva. V smerjevalni skupini za Brexit bi rad po, povedal, da sam sicer ne zaupam eh, britanskemu stališču, eh, je to stališče prevagalo. Tako kot v primeru Čente Šera, eh, bi morali obravnaviti te osebe kot eh, osebe, ki imajo individualne pravice, eh, ampak tukaj gre zgolj za čas izobraževanja, ko je to izobraževanje končano, ne morejo ostati več, drugače bi lahko ostali še pet dodatnih let. Upam, da bo to ponovno eh, obrnjeno, drugače bom zelo žalosten. Laže bi bilo za britansko vlado, če te osebe obravnava kot Eh, osebe z individualno pravico eh, in jih eh, pokrije na ta način. Kaj se bo zgodilo z osebami, ki so izključene, kot sem dejal? No, glede na besede Theresa May, postanejo nezakoniti, zato ker morajo regularizirati svoj status. In glede na to, da prihaja iz notranjega ministerstva, misli točno to, kar pravi. Ulagati morajo drage prošnje, in vse to se na to ponovi. Slediti treba imigracijskim eh, pravilom ali pa drugim pravilom, kar se tiče eh, pravice do družinskega življenja in zasebnega življenja. In to je ta sovražna eh, atmosfera, sovražno okolje. In ti primeri niso preprosti. Kakšni so stroški prošnje? 993 funtov za dve leti, na to je treba ponovno vložiti prošnjo štirikrat, po eh, desetih letih pa lahko zaprosite za eh, neomejen eh, status. Kar pomeni 6269 funtov brez stroškov odvetnika. Kar je drugače kot 65 funtov za prošnjo v EU oziroma dvakrat toliko. V nasprotnem primeru morajo zapustiti Združeno kraljestvo. In to so uh, pravila. Bodi si uh, eh, morajo dokazati, da so uh, vsaj deset let uh, živeli brez uh, selitve v Združenem kraljestvu, kar je problematično. Uh, kaj se zgodi naprimer z zdravstvenim zavarovanjem, kaj se zgodi z delom, tega ne vidim v skupnem sporazumu. To je treba zapisati direktiva v 34. členu, direktiva eh, 2004-38, torej pravi, da bo država članica razširila informacije o pravicah in obveznostih državljanov Unije in njihovih družinskih članov eh, v zvezi s temami, ki jih pokriva ta direktiva, še posebej s pomočjo kampanj za ozaveščanje, eh, prek eh, nacionalnih in lokalnih medijev ter drugih oblik komunikacije. Tega niso naredili in ni uh, potrebe po registraciji, ljudje tega ne poznajo in to je lahko uh, luknja, ki jo lahko izkoristimo. Ena stvar je, da zahtevamo od ljudi, da sledijo pravilom, ampak vi niste upravili svoje naloge in ljudje niso vedeli za to. In to pa ovira za uh, prošnjo na podlagi zasebnega življenja, uh, tam bi morali živeti 20 let. Na to imamo posebna pravila za otroke. Velja tudi, če obstajajo resne ovire za uh, vključitev v državo izvora. Če ti ljudje niso pokriti v sporazumu, uh, se soočijo z velikimi težavami. Nekaj, kar je zelo drago in nekaj, kar. Uh, ni nujno rešitev, ni nujno, da bodo na koncu dobili dober rezultat. Še enkrat se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za odlične rezultate, ki so jih dosegli. Mislim, da lahko dosežete še več in z vami smo pomagali, bomo po najboljši eh, možni meri. Najlepša hvala za povabilo. Thank you. Thank you um... Najlepša hvala. en lord sem želel omeniti, da ste prej omenili uh, izjemo za GDPR. Obstaja nevarnost, da bo zakonodaja o priseljencih imela veliko omejitev. To bo objavljeno danes. Želel eh, sem vam povedati, da poslanci temu sledijo. Začeli so leta 1983. Eh, eh, zavedamo se te nevarnosti in hvala še enkrat za natančno analizo. Sedaj pa bomo veselo predali Ester Lynch, ki je konfederalna sekretarka odgovorna za Brexit pri Etuku. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik in hvala odborom za to, da ste dali priložnost delavcem in njihovim sindikatom eh, v Evropi, da predstavijo svoje stališča eh, vizavi tega projekta o eh, ocenitve trenutnega stanja pogajanj. Delavci v Evropi so vedno bolj zafrustrirani. Zakaj? Zato, ker še vedno nimamo jasnih odgovorov po eni strani eh, imamo dobra načela o pravici do eh, življenja in dela, ampak ko se srečaš z delavci, eh, te vprašajo, a je to zavedno. No, odvetnica v meni pravi, eh, to ni vedno gotovo. Pred kratkim sem se srečala uh, z britansk, britanskim delavcem, ki živi v Bratislavi, uh, dela pa v Avstriji, eh, zastavi vprašanje, eh, če bo lahko počel to in ono, če se mu bo lahko pridružila družina, kaj pa socialna varnost in tako naprej. In vse je še vedno pod vprašanjem, nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno. In ljudje težko sprejemajo odločitve o življenju, naprimer eh, o boljši službi, o novi službi, o kvalifikacijah, o vlaganju denarja in tako naprej. In to sedaj Eh, velja že eno leto in očitno se to še nadaljuje. Prvo sporočilo, kar se tiče ocene stanja, je torej eh, to, da moramo postati predvsej bolj eh, robustni in ljudem moramo dati na mizo neko gotovost, tako da se lahko pripravijo na novo življenje. Drugo sporočilo, ki ga imam, je to, da Eh, so razprave precej nenatančne, nespecifične in to ni v veliko pomoč. Eh, ena stvar je, da imamo dogovor, ki pravi, da eh, bomo imeli enake pogoje za vse, ampak nekaj popolnoma drugega je sprejemanje zakonodaje, ki to zagotavlja na delovnem mestu. Ena stvar je zagotovilo države članice, drugo pa je izvajanje tega zagotovila na terenu in zato se moramo spustiti v podrobnosti drugi govorniki so naprimer že izpostavili težave teh predlogov, eh, ampak delavci in njihove pravice še ne eh, dostopajo do takšnih natančnih eh, predlogov, ki bi jih lahko prebrali in analizirali. Ravno zato se mi zdi, da obstaja neka napačna uh, interpretacija eh, prava in pravnih področji. Naprimer, poglejmo si eh, nekoga, ki eh, dela na bencinski črpalki ob avtocesti. Njihovi delovni pogoji so definirani Eh, v zakonodaji o kemikalijah, ker tam prodajo tudi kemikalije, prodajo tudi semviče, gre tudi za zakonodajo o varnosti hrane, na to eh, požarna varnost, ker pač ta benzinska črpalka ne sme eh, kar tako eksplodirati, na to socialna varnost v zvezi z njihovim zaposlovanjem, morda delajo po noči oziroma morda so v izobraževanju, so študenti, morda so tudi glasbeniki in svojo glasbeno skupino in opremo, eh, potujejo prek mejno in tako naprej. Vse to pokriva eh, pravo Evropske unije in tako kot je dejala gospa Spinelli, ne moremo reči malo tega, malo onega in tako naprej in vse bo v redu. Ne, ne bo vse v redu, vse bo eh, šlo po zlu in to za najbolj ranljive. imamo evropsko zakonodajo, ki velja za eh, delovno mesto, ki velja za življenje eh, delavcev, o tem so govorili že drugi govorniki, poleg tega pa eh, imamo preostalo zaposlovalno pravo. Morda bi lahko prebrala vse zakone in tako ugotovila, kako daleč smo od dobre rešitve. Ampak tega ne moremo narediti v desetih minutah. Eh, tudi če bi prebrala samo imena vseh teh zakonodajnih aktov, mi ne bi uspelo v desetih minutah. Na nek način smo torej popolnoma nepripravljeni, glede na podrobnosti, v katere se moramo spustiti, da bi eh, zagotovili spoštovanje teh sicer dobrih splošnih načel. Spustiti se moramo v eh, praktične podrobnosti tako da bi zagotovili ustrezno zakonodajo. Drugo vprašanje pa je na to izvajanje te zakonodaje, ker eh, morajo imeti delavci priložnost, da uložijo eh, komentarje in pritožbe eh, vizavi delodajalca. Nerealistično je eh, meniti, da bo eh, prostotrgovinski sporazum vseboval naprimer lepa načela, češ da. Eh, bodo delovni pogoji delavcev dobri, da bodo uh, človekove pravice spoštovane in tako naprej. Uh, moje izkušnje uh, v sindikatu kažejo, da je treba vlade prevle, privleči pred sodišče, če želimo zagotoviti, da je delavec uh, plačan in spoštovan. Potrebujemo torej nekaj, kar lahko delavci držijo v rokah in na podlagi česa se lahko na to pritožijo. Zoper pogosto po uh, eh, ukrepe delodajalca in uh, ukrepe neke države. V Evropi uh, je marsikaj negativnega za delavce in naša podpora za evropski projekt uh, temeli na boju proti uh, izkoriščanju. če bo ta sporazum pomenil, da bo obstajala konkurenca na podlagi slabših pogojev, eh, to ne bo sprejemljivo. Eh, zagotoviti moramo, da ne bo takšne konkurence. Eh, moj oče je Irec, moja mama Angležina in zato ne morem ne omeniti irskega vprašanja. To je tako pomembno vprašanje, vprašanje te meje. Eh, da se mu moramo posvetiti. Ta meja ne sme spet postati eh, realnost. Takoj, ko bo šlo za, naprimer, eh, carinski nadzor, takoj, ko bo tam nekdo v uniformi, verjetno z orožjem, na meji med Severno Irsko in Republiko Irsko, se bomo takoj vrnili v tiste čase, v katere se nočemo vrniti postali smo evropejci, ravno zato, da takšne razlike ne bi uh, več obveljale. Hvala. Much, and... Najlepša hvala, Ester. In uh, seveda lahko pošleš vse uh, dokumente etuka, tako da jih bomo lahko dali na uh, spletno stran. Sedaj pa pozdravljam Julio Onslow Cole, ki je uh, Eh, partnerica pri PricewaterhouseCoopers. Že dolgo je aktivna na področju eh, priseljevanja in tudi na drugih področjih. Veseli me, da je tukaj z vsem svojim strokovnim znanjem vred. Julia, izvoli. Um, Najlepša hvala. Zahvaljujem se za to priložnost, da lahko danes z vami delim izkušnje. Pomembno je, da evropski poslanci sledijo trenutnemu dialogu in razpravi, ki je tako pomemben tudi za evropska podjetja. Sama bi spregovorila prav iz tega vidika podjetij. Poleg tega, da sem vodja globalnih operacij pri P2NVC, sem tudi v svetovalni skupini londonskega župana za Brexit. Poleg tega so imenovali tudi v novo skupino, ki predstavlja delodajalce v notranjem ministrstvu Združenega kraljestva. Več kot 1600 strokovnjakov eh, iz 170 držav sedi v naši mreži, poleg tega sodelujem tudi z Washingtonom in prav zato res razumem globalni pogled na migracije tudi v odnosu do Brexita. Eh, Od referenduma se pogovarjam z različnimi podjetji, od zagonskih podjetij do MSP-jev in eh, multinacionalk, tako da bi razumela njihove izzive. Odkar sem zadnji spregovorila v Evropskem parlamentu, vidim, da je bilo opravljenega veliko napredka, kar se tiče evropskih državljanov. Podjetja nasplošno so pozdravila to skupno poročilo. Mislim, da je potrebno tukaj reči, da je Ministrstvo za notranje zadeve imelo kar nekaj težav pri obravnavi teh eh, posledic Brexita, torej kaj to pomeni za njih. Pred kratkim je naša vlada objavila kar nekaj dobrih informacij glede tega, kakšen je bil odziv notranjega ministrstva na te uh, izzive. In morda si zaslužijo več uh, pohvale. Če si ogledate, koliko prijav za stalno prebivališče so dobili na notranjem ministrstvu pred Brexitom, je bilo to približno 24 tisoč na četrtletje. Takoj po Brexitu pa so prejeli 127 tisoč um, prijav v prvem četrtletju. Poleg tega pa se je število zaposlenih povečalo samo za 5 odstotkov. Prav zaradi tega vlada sedaj načrtuje nov sistem, tako da bo bolj preprost in bo omogočal hitrejšo registracijo evropskih državljanov. Strinjam se s kolegom pred menoj, da imamo sedaj dobro priložnost. Ministrstvo za notranje zadeve namreč želi zagotoviti, da bi vzpostavili popolnoma nov sistem, ki bo povezan z drugimi vladnimi službami, tako da bi odpravili bremena za države članic, za državljane drugih evropskih držav, da ne bojo podvajali zahtev za dokumentacijo. Sistem sem že videla in mislim, da bo popolnoma ustrezal vsem pričakovanjem, kar se tiče svoje preprostosti. Poleg tega vem, da Ministrstvo za notranje zadeve sodeluje z različnimi deležniki in skupinami, ki predstavljajo te deležnike. Želijo si izboljšati komunikacijo tako z državljani, kot tudi z podjetji. Kljub vsem temu delu, trudu in napredku pa nam podjetja pravijo, da v vseh sektorjih um, obstaja veliko težav. Tudi državljani Evropske unije pravijo, da imajo veliko skrbi in pomislekov, kar vpliva na njihovo odločitev o tem, ali naj ostanejo v Združenem kraljestvu. Skrbi jih namreč, ali bodo lahko še naprej opravljali svojo službo. To močno in negativno vpliva na njih. To sem videla iz prve roke in videla sem, kako to vpliva na priložnosti za naložbe za podjetja, predvsem tista podjetja, ki so odvisna od delovne sile iz Evropske unije. Vsi si želijo torej več informacij glede tega, kako bo delo potekalo naprej v prihodnosti. Prav zato je tako nujno, da podjetja in evropski državljani dobijo neposredno jasne informacije, pa seveda tudi državljani Združenega kraljestva v, Evropi, eh, v Evropski uniji. Ko sem se zadnjič, eh, ko sem zadnjič obiskovala Evropski parlament, sem omenjala, da potrebujemo, da pregledujemo različne uh, informacije o tem, kako se posamezni sektori uh, soočajo s tem, da bo manj delovne sile. Ogledali smo si delovno silo v Londonu v zadnjih desetih letih in ugotovili, da je vsak migrant, ki je zaposlen, prispeval približno 46 tisoč funtov k, dodani, eh, k bruto dodani vrednosti na leto. Če si ogledamo, kaj to pomeni za 1,8 milijona migrantov, delavcev migrantov, to pomeni, da letno prispevajo 83 milijard funtov k eh, BDP-ju Londona. Na Davosu, v Davosu je PVC predstavila eh, študijo, ko smo se z direktori podjetij pogovarjali o tem, kakšne pomisleke, kakšne skrbi imajo za naslednje leto. Več kot 80 odstotkov jih je povedalo, da jih skrbi, da ne bodo na voljo primerno usposobljeni delavci z primernimi veščinami. Če to primerjate za našo raziskavo iz leta 2013, je to zelo zanimivo. Namreč takrat so imeli pred, direktori takšne pomisleke samo v 64 odstotkih, torej trend se je močno zvišal. V nasprotju z tem pomislekom glede pomankanja usposobljenih delavcev smo v naši raziskavi odkrili tudi, da 88 odstotkov direktorjev pričakuje, da bo njihovo podjetje rastlo v naslednjih 12 mesecih. Če pa si ogledamo vse ključne kazalnike glede eh, globalnega gospodarstva, glede inflacije in rasti, imamo trenutno obdobje najboljše gospodarske rasti vse od gospodarske krize na globalni ravni. In zato je ključno za podjetja, da imajo na voljo dobro usposobljene delavce z primernimi veščinami. V tem kontekstu je potrebno res še enkrat ponoviti, da potrebujemo jasno komunikacijo. Upam, da bomo na tak način lahko razrešili nekaj negotovosti, ki obstajajo. podjetja zanima, kaj eh, se bo zgodilo glede prehodnega obdobja, kaj bo dogovorjeno in kako bodo stvari urejene po prehodnem obdobju. Podjetja si želijo tega, da bi vedeli, ali bodo imeli delavci, ki so vstopili v Združeno kraljestvo po Brexitu, po izstopu Združenega kraljestva, enake pravice kot tisti, ki so prišli prej. Na tak način bi namreč imeli večjo gotovost glede statusa evropskih državljanov. Za konec bi povedala, da je to prehodno obdobje velik pomislek tako za podjetja kot tudi za posameznike. Upam, da bomo to čim prej razrešili, tako da bo čim manj moteče tako za podjetja v Evropski uniji, kot tudi v Združenem kraljestvu in seveda za naše državljane. Podjetja se soočajo z različnimi izzivi, kot je naprimer robotika, avtomatizacija in prihodnost našega dela. In prav zato moramo postaviti kot prioriteto prihodnost naših državljanov. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še eh, zadnja dva kolega. Jonathan Ports, to je profesor Jonathan Ports in potem pride še Steve Pears. Čisto uh, nezanimiv uvod, oba sta namreč profesorja, ampak eh, mislim, da sta še veliko več kot to. Kdorkoli, ki spremlja to uh, temo, pozna kako prispevata k strategiji, ki se oblikuje na tem področju, k strategiji situacije in tako naprej. Profesor Jonathan Ports je eh, na King's College, svetuje pa tudi Ministrstvo za finance in eh, ko gre za politike priseljevanja. Je zelo dober komentator Brexita in dober vir informacij za vse nas. Izvolite, Jonathan. Um, thank you very much, Claude, for that kind introduction and thank you for inviting me. Hvala lepa za, to, za ta uvod in hvala, da ste me povabili. Rad bi bil čim krajši in eh, morda poskušal podati pogled v prihodnost. Veliko ljudi je namreč že izpostavilo to, kar je bilo dogovorjenega v decembru. So, I mean, Tukaj eh, sem opisal ta decembrski dogovor. Mislim, da ste slišali veliko več informacij o tem, kot bi jih jaz lahko ponudil, tako da nadaljujemo. Na kaj naj se parlament osredotoči? Te prve tri komentarje so že opredelili drugi, mislim pa, da nišče ni omenjal zadnjega, zadnje točke. Gre za eh, status neodvisnih nacionalnih organov, ki eh, so opisani v decembrskem dogovoru. Zelo pomembno je, da bo neodvisni nacionalni organ res objektivno neodvisen, da bo zagovarjal interese državljanov in da bo imel prava pooblastila. Vlada Združenega kraljestva, predvsem v zadnjih letih, nekako ne odgovarja dobro na takšne pomisleke. Mislim, da moramo imeti tudi tukaj varovalke, da vlada ne bo ignorirala takšnih vprašanj. To bo res dolgoročno vplivalo na izvajanje dogovora. Ko se bo dogovor eh, podpisal, potem v Bruslju ne boste imeli več eh, velikih moči in pristojnosti, razen če imate kakšne eh, jedrske možnosti, da bi tukaj spremenili odnose. Drugače pa ne boste vplivali na to, kaj se dogaja za posamezniki na terenu to morate res vključiti v eh, strukturo sporazuma o izstopu. Prehodno obdobje. Dogovor o statusu quo kot mu sam pravim. Namreč, eh, če prav slišim, je Mišel Brnje pred nekaj dnevi razlagal, da bo sedaj status quo ostal tukaj. Kljub temu, da je to oksimoron, namreč status quo je obratno od prehoda. Kako lahko torej združimo ta različna pogleda? pravni in politični pogled, tako komisije kot tudi Združnega kraljestva. Torej, kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki bodo prišli v Združeno kraljestvo ali Evropsko unijo med eh, časom, ko Združeno kraljestvo izstopi iz Evropske unije in uh, v času tega prehodnega obdobja. Torej. Ali bodo imeli pravico, da ostanejo in ali bodo imeli pravico, da si pridobijo status nastanjene osebe. Stališče Združenega kraljestva ima dobro logično podlago. Tisti, ki bodo prišli po izstopu, ne bodo imeli enakih pravic. Prav zato se bodo njihove pravice obravnavale drugače. Pravila za prehodno obdobje bodo pojasnjena vnaprej. Torej, ljudje, ki bodo prišli po izstopu, bodo vedeli, kakšna so pravila. Ampak ta ureditev je popolnoma nepraktična in bo vodila do težav in eh, nejasnosti. Vsak državljan Združnega kraljestva, ki bo prišel v času prehodnega obdobja, bo postal nezakonit eh, priseljenec potem, ko se bo prehodno obdobje končalo. Ampak glede na to, kako počasen je ta postopek, kako počasno Združeno kraljestvo reagira, bo tukaj še več težav. Torej, državljani iz 27 eh, držav Evropske unije, ki bi se želeli preseliti v Združeno kraljestvo zaradi dela, družinskih razlogov ali kakorkoli že, ne bodo vedeli točno, kakšno, kakšen bo njihov pravni status, če se bodo preselili v prehodnem obdobju. In to je nespremljivo tako za državljane, kot tudi za delodajalce mi na univerzi razmišljamo o tem, da če želimo najeti nekoga, ki bo delal na univerzi, pa tej osebi ne moremo zagotoviti, da bo imela uh, status pri nas za več kot 18 mesecev ali 24 mesecev, potem je to nesprejemljivo. Če Združeno kraljestvo želi alternativo, mora pripraviti bolj praktično pot, ki se bo izognila takšnim situacijam ampak zaenkrat nimamo nobenih znakov, da se bo to res zgodilo. V preostanku čaka, časa pa bi rad spregovoril o stvarih, ki niso povezane z pravicami državljanov, torej ko gre predvsem za okvir glede nadaljnih odnosov. Če bo šlo vse, kot je potrebno in bodo pogajanja napredovala, bomo prej ali slej morali govoriti o tem in eh, parlament mora tukaj oblikovati svoje stališče. Meni se sploh ne zdi jasno tako stališča evropskih 27 držav in tudi Združnega kraljestva, ali si želijo govoriti o eh, priseljevanju in o mobilnosti eh, delavcev ali ne. Obstajajo določene koristi od tega, da bi v ta okvir vključili določbe o tem vprašanju. Predvsem, ko gre za trgovino, Celo v sporazumu CETA obstajajo določene omejene določbe glede priseljevanja. In obstajajo eh, dokazi iz znanstvenih in akademskih raziskav, da bi obstajala korist tudi iz omejene mobilnosti med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Po drugi strani pa bi to lahko izpadlo iz pogovorov. Namreč priseljevanje je veliko bolj zahtevna tema kot trgovina. In obema stranema bo morda lažje, da o tem sploh ne bi razpravljali, glede na to, da bodo ti pogovori že tako in tako pravno in tehnično zelo kompleksni. Seveda bi to povzročilo tudi eh, pravne zaplete za evropske države. Namreč tukaj gre za pristojnost držav članic, o kateri Evropska unija težko odloča. Parlament pripravlja eh, tukaj eh, mnenja in zanimivo bi bilo slišati, kakšna, kakšen bi bil gospodarski vpliv znotraj prihodnih odnosov, če bi to vključili ali ne. Časa bo namreč k malu zmanjkalo in ne želimo, da bi to izpadlo iz pogovorov. Kot je povedal že Roger pred mano, moramo upoštevati tudi to možnost, da si bo Združeno kraljestvo premislilo. Morda ne glede Brexita v celoti, ampak glede svobode gibanja tukaj. To je zelo zahtevno vprašanje, politično gledano, res je, in eh, ne moremo kar tako predvidevati, da se mnenje trenutne premijajke ne bo spremenilo do konca pogajanj. Morda se bo, morda pa se ne bo. Morda bo na vlado prišla druga stranka, ne vemo, več različnih političnih scenarijev je tukaj mogočih. Ampak trenutna eh, vlada je dejala, da ne želijo biti člani enotnega trga in carinske unije, to pa se lahko še vedno spremeni. Obstaja torej. Eh, dober razlog, zakaj je potrebno razmišljati o rezervnem načrtu, kaj se bo zgodilo, če si bo Združeno kraljestvo premislilo in bo Združeno kraljestvo, naprimer, pripravilo predlog za Združeno kraljestvo, torej, če bi pripravilo nov predlog za Evropsko unijo, gledite, kako drugače preoblikovati naš odnos v prihodnosti. Da bi torej Združeno kraljestvo ohranilo tesnejše stike z Evropsko unijo, brez teh rdečih linij, ki jih je pripravila Mejeva. Načeloma bi to lahko vključevalo tudi eh, članstvo v enotnem trgu in carinski uniji, če bi to pomenilo svobodo gibanja. V tem primeru bi potencijalna vlada Združnega kraljestva seveda morala razpravljati o tem, kako bi oblikovali takšen odnos glede na to, da imajo Norveška, Švica in Liechtenstein posebne ureditve, kjer vsaka po svoje priznava svobodo gibanja, ampak vsaka na drug način. Torej, gre za zahtevna politična in pravna vprašanja, ampak to je treba obravnavati tako v Evropski uniji kot tudi v Združenem kraljestvu. Če ne bomo imeli takšnega rezervnega načrta, potem bo to morda zelo slabo, da bi lahko, namreč pametno bi bilo, da pogajalce na obeh straneh obvestimo o tem v primeru, da tak primer ponovno pride. Politika v Združenem kraljestvu se lahko hitro obrne in ne smemo zamuditi priložnosti. Toliko za enkrat z moje strani. Najlepša hvala. She could see the standard of contribution. Hvala lepa. Torej, kot vidite, so eh, ti prispevki na zelo visoki ravni. Na spletni strani boste našli vse te predstavitve in morda bi bilo res eh, smiselno, da si jih ogledate. Vse to bomo posredovali tudi v smerjevalni skupini za Brexit. Gospod Gualtieri je omenjal, da je zelo koristno slišati, slišati vse, vsa ta mnenja. In to je tudi namen današnje predstavitve, da bo usmerjevalna skupina za Brexit dobila vaše informacije in da so o tem obveščeni tisti poslanci, ki aktivno sodelujejo v postopku Brexita. Tisti, ki jih danes ni, bodo gotovo dobili vse te materijale. Tako, sedaj pa bi besedo predal še enemu pomembnemu akademiku. Pametno bi bilo, da mu tudi sledite na Twitterju, če tega še ne eh, počnete profesor Steve Pierce, izvolite. Hvala, najlepša hvala za povabilo in hvala za ta prijazni opis. Jaz bi se rad eh, osredotočil na sporazum o izstopu. Mi še nismo videli nobenega osnutka takšnega sporazuma, ampak to besedilo bo prej ali slej postalo najpomembnejši del vseh razprav in postalo tudi podlaga za zakonodajo na tem področju v naslednjih letih takrat bomo pozabili na skupna poročila, na pogajalske smernice in tako naprej. Edino, kar bo veljalo, bo sporazum o izstopu, ki bo ključen pravni dokument. Vprašanje je, ali bi morala obstajati eh, evropska zakonodaja glede državljanov Združenega kraljestva. Pri sporazumu o izstopu obstaja tveganje, da ko bo na voljo nekakšen osnutek, tudi če še ne bo javen, bomo vso pozornost posvetili irski meji. V poročilu bi te dele o, se zdi, kot da bi te dele o pravicah državljanov in o finančni poravnavi eh, lahko prevedli nekako v zakonodajo, ampak eh, irska meja pa bo zelo težka, da bo to res težko urediti. Res je, to je pomembno vprašanje in prav je, da se mu posvetimo. Ampak evropski državljani in njihove pravice so prav tako pomembna tema in tega ne smemo pozabiti. Podlaga za njihove pravice v prihodnosti bo gotova v tem eh, izstopnem sporazumu in zato moramo biti pozorni na. Izpostavil bi nekaj ključnih vprašanj. Najprej splošno vprašanje tega, kako lahko vplivamo na oblikovanje izstopnega sporazuma. Ne vem, ali je usmerjevalna skupina za Brexit videla kak osnutek ali lahko pripravite eh, predloge za njen. Prej ali slej bo dokument postal javen in mi eh, bomo lahko začeli komentirati ta dokument prej ali slej in začeli pripravljati predloge sprememb, ki jih bo Evropski parlament upam, da tudi eh, pregledal. Postopek se bo torej začel in eh, mnogi izmed nas bi z veseljem že vnaprej podali nekaj zamisli glede tega, kaj naj bi bilo zapisano v tem sporazumu. Kaj je tukaj problematično najprej eh, ta nadzorni organ? Res gre tukaj za zelo pomembno vprašanje. Tri elemente vključuje. Biti mora neodvisen, kakšne so njihove pristojnosti in odkot bo prejemal sredstva ko gre torej za nadzorni organ za pravice državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji. Komisija bo gotovo opravila svojo nalogo, ko gre za zagotavljanje pravic državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji. Ko pa gre za novi organ, ki bo vzpostavljen v Združenem kraljestvu, je potrebno zagotoviti njegovo neodvisnost. To bo prva stvar. Britanska vlada je tukaj želela popolnoma uh, napačno imenovati uh, na to vlogo torej, neprimerne osebe. Potrebujemo torej besedilo, ki bi nekako se nanašalo na um, sodno prakso, ko gre za varsko, varstvo podatkov. Ta sodna praksa bi lahko bila namreč koristna tukaj. Lahko bi se zgodilo, da bo to samo svetovalni organ, ki ga bo vlada popolnoma ignorirala in to je problematično. Prav zato potrebujemo jasno opredelitev njihovih pristojnosti. Ali bo imel pristojnosti, da vladi naroči, kaj mora storiti, da privede eh, postopke na predsodišče. Vse to mora biti jasno. Ali lahko samo, sam ta organ v imenu. Eh, državljanov izpodbija odločitve vlade, vse to je pomembno. Vprašanje pa je tudi, kdo bo to financiral. Potrebujemo robusten organ, ki bo eh, torej, lahko neodvisno deloval. Naslednje pomembno vprašanje je registracija. Združeno kraljestvo želi registrirati državljane iz eh, Evropske unije. To je dovoljeno. Vprašanje pa je, ali bo Združeno kraljestvo upoštevalo omejitve evropske zakonodaje in sodno prakso, naprimer primer Huber, ko je bilo dovoljeno, kaj je zapisano, kaj je dovoljeno zapisati v ta registr um, ehm, pri registraciji. Naslednje pomembno vprašanje pa je, kako je z statusom nastanjenih oseb državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu skupno poročilo je tukaj problematično. Zakaj v besedilu se nanašate na interni dokument Evropske, eh, Združnega kraljestva in tam ni zapisano, da bo do te namere Združnega kraljestva tudi eh, zakonsko zavezujoče. To pa bo otežilo življenja določenih državljanov Združ Evropske unije v Združnem kraljestvu. Ko gre naprimer eh, o za potrdilo o nekaznovanosti. Vsak učitelj mora to predložiti. Tukaj obstajajo preverjanja o nekaznovanosti in eh, to je, bo potrebno sedaj izvesti pri več milijonih ljudi. Že tako v Združenem kraljestvu ta sistem ne deluje dobro za naprimer učitelje, socialne delavce in podobne poklice. Kako bo to potem šele delovalo pri milijonih evropskih državljanov? Potem pa imamo tukaj še odstop od, eh, združe, od eh, zdravstvenih pravic do zdravstvenega zavarovanja. To bo vplivalo na ogromno število ljudi in tukaj moramo res pripraviti zaveze. Združno kraljestvo bo želelo pripraviti izstopni sporazum, ki bo nekako odražal eh, besedilo v členu 50. Po drugi strani pa moramo tukaj imeti nek navskrižni sklic, tako da bodo zaveze Združenega kraljestva pravno zavezujoče v povezavi s statusom, na, statusom nastanjene osebe. Če nadaljujem, vprašanje oseb, ki so zapustile Združeno kraljestvo, potem pa se želijo vrniti, ta primer Surinder Singh. Tukaj poznamo um, primer nizozemskega državljana, ki se je preselil v Združeno kraljestvo in potem nazaj. Oba, oba primera morata torej biti eh, pokrita in potem otroci, ki so državljani Združenega kraljestva, pa nima, njihovi starši pa ne, to je potrebno urediti. Pravice teh otrok so temelijo na državljanstvu v Evropski uniji. Ko pa Združeno kraljestvo ne bo več. Eh, država članica, bo ta argument odpadel. Prav zato moramo nekako urediti te primere. Judith eh, je tukaj omenjala tudi vprašanje državljanstva v povezavi z pravico do eh, glasovanja na volitvah. Tukaj gre za zelo podobna vprašanja, ampak v drugačnem kontekstu, torej eh, to, da ohranimo državljanstvo Evropske unije tudi potem, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo. Za konec bi parlament spodbudil tudi k temu, da razmislijo o evropski zakonodaji glede prebivalcev Združenega kraljestva. In sicer v dveh primerjih. Prvič, če se bo zajamčilo uh, eh, nadaljno svobodo gibanja za tiste, ki bodo državljani na dan pred uh, Brexitom. To bi bilo smiselno, razen če boste pripravili zelo podrobna pravila za nasprotni primer. Kakorkoli že dobro bi bilo, da obstaja interna evropska zakonodaja za to vprašanje. Kaj pa se zgodi, če ne bo dogovora? V tem primeru je še bolj nujno, da Evropska unija enostransko zaščiti pravice državljanov Združnega kraljestva, ki živijo v Evropski uniji. V vsakem primeru pa bo to ob ne primernem času, zato ker bodo takrat ravno potekale volitve. Ne vem, ali bo parlament potem imel nek nujen sklic, kako boste obravnavali brexit eh, ravno v času volitev. Razmislite o tem, kako bo parlament lahko hitro ukrepal, da boste čim več eh, zadev lahko obravnavali še v aprilu 2019, tako da tega ne boste prelagali na naslednje mesece. To bo namreč povzročilo težave za državljane na obeh stranih. Druga možnost pa je, da imate ločen dogovor eh, glede državljanov, ki se znajdejo torej v, eh, v Združenem kraljestvu ali obratno, ki ga lahko potem ta dogovor uporabite, če ne bo splošnega dogovora glede Brexita. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, Steve. Sedaj pa bi besedo dal kar takoj poslancem, najprej Martina in Jean, potem pa še Catherine. Judith, želiš še enkrat besedo? Lahko, če želiš, vsi bodo dobili priložnost, ker imamo čas. Torej, Martina Anderson najprej. Um, thank you, thank you, hvala lepa, hvala Claude in hvala tudi vsem gostom, ki so danes predstavili ta zanimiva mnenja. Sama sem morala spremeniti, preložiti svoj let, da lahko danes eh, prisluhnem tej zanimivi predstavitvi. Upam, da bodo tudi drugi poslanci obiskali spletno stran in eh, prisluhnili tem predstavitvam. Preveč informacij smo slišali, da bi lahko zastavila kako specifično vprašanje, bom pa podala splošni komentar, ki bo upam, da zajel nekaj izmed teh stvari, ki ste jih povedali. Sama sodelujem z Barbaro Spinelli v naši skupini, eh, v, torej v okviru pogajalske skupine. Mi bomo potem poročali eh, Gabi Summers, ki je članica v usmerjevalni skupini za Brexit in odlično je, da je danes z nami tudi Roberto. Tako kot vsi je tudi Roberto danes gotovo dobro slišal, da to skupno poročilo in napredek, ki je bil dosežen, če bomo temu sploh rekli dosežek, torej da to ni dovolj, da obstaja veliko nezadovoljstva z skupnim poročilom, da poročilo ni dovolj jasno in eh, dovolj nedvoumno. Usmerjevalna skupina za brexit mora to nujno slišati in celotni eh, parlament se mora tega zavedati. Ta dogovor namreč ne zagotavlja dovoljšne zaščite za naše državljane in za njihove pravice. Tukaj ne moremo popuščati. Državljanske pravice so zagotovljene in mi moramo eh, zagotoviti to, da se pravice spoštujejo tako za 3 milijone evropskih državljanov v Združenem kraljestvu, kot tudi za britanske državljane v EU. v kontekstu državljanskih pravic se osredotočite prosim tudi na ljudi v na severnem Irskem. Mi imamo pravico, da eh, smo del Irske, pa tudi smo tudi del Združenega kraljestva. Torej, ne smemo dovoliti tega, da bi se zaostrila meja med Irsko in Severno Irsko. Govora je bilo o tem, da se meja ne bi bolj zaostrila, nikjer pa ne piše, da meje ne bo. In ta zagotovila potrebujemo. Morda drugi poslanci ne poznajo velikonočnega sporazuma dovolj dobro, ampak eh, to pogledno razumevanje tukaj je res potrebno. Kar pa se tiče pravic ljudi na Severnem Irskem, mislim, da so tudi njihove pravice res pomembne. Prosim, da torej to vključite v eh, skupino ljudi, ki jih je potrebno zaščititi, katerih eh, pravice je potrebno zaščititi. Gre za 1,8 milijona ljudi na severnem Irskem, ki vsi imajo pravico tudi do irskega potnega lista, če ga imajo ali ne. In prav to je največji problem tega skupnega poročila. Poročilo je nejasno, če podam samo en primer, vem, da je zadnji kolega tudi govoril o tem. Torej, šlo bo govore o izstopu iz enotnega trga in iz carinske unije, po drugi strani pa ne bo nobenih preverjen med Irsko in Severno Irsko. Usmerjevalna skupina za Brexit in vsi pogojevalci vključno z Mišelom Barnijem, nihče dovolj dobro ne pozna Britancev, eh, bolj kot jih poznamo mi na Severnem Irskem. Nihče ne ve, kakšne so njihove pogajalske taktike. In prav zato. In zato je bilo kar nekaj težav na eh, Severnem Irskem. David Davis je povedal, da je to samo namen, kako bo to oblikovano, da eh, potem pa Theresa May pravi, da je to samo prehodno obdobje, potem pa bo drugače. Torej, ponovno imamo to težavo. V vsakih pogajanjih Britanci eh, tukaj eh, mešajo meglo in ne želijo jasno povedati, kaj bo enako je pri tem skupnem poročilu. Mislim, da to ne zagotavlja varnosti ali podpore za pravice naših državljanov. Njihove pravice je potrebno spoštovati. Gre za pravice, tukaj ne, ne popuščamo. V Evropskem parlamentu moramo zaščititi vse naše državljane in trudimo se, da bi to storili, ampak kot rečeno, prosila bi vas, da to res upoštevate. Vsi, ki ste v Veliki Britaniji, govorite o eh, svobodi gibanja in prosim vas, da lobirate, da pritiskate na eh, svoje europoslance in da sledite temu, da bodo res nekaj storili. Samo na tak način lahko izvajate pritisk na te europoslance. Namreč le na tak način bomo zagotovili to zaščito za državljane. Drugače morda britanska vlada ne bo zagotavljala zaščite, ki eh, jo želimo. Mi v parlamentu imamo pomembno nalogo, zaščititi moramo naše državljane in prav zato je tako pomembno, da vsi državljani pritiskajo na svoje europoslance, namreč v tem parlamentu je kar nekaj eh, poslancev, ki ne glasujejo v skladu s tem, kar so obljubili, ampak v skladu z neko skupno linijo eh, politične skupine ali pa kakorkoli drugače. Pomembno je torej, da vi jasno pokažete v javnosti, kaj počnejo europoslanci, če počnejo stvari narobe. Stvari so se namreč spremenile zaradi lobiranja nekateri poslanci eh, vedo, da nas državljani opazujejo in potem eh, ti poslanci dejansko glasujejo drugače, kot bi v nasprotnem primeru. Torej, vzpodbujam vam k temu, vas k temu, da nadaljujete z vašim pomembnim delom in hvala, da sem lahko spregovorila malce dlje. Najlepša hvala. Hvala, da me niste prekinili. Ampak mislim, da eh, smo res dobro izkoristili ta čas. Hvala, Martina. E ja, res je, nekateri poslanci so spremenili svoje načrte. Mm, želel sem našim govornikom eh, pojasniti, da je četrtek tukaj nekakšna mrtva zona, ampak veliko jih je spremenilo svoje načrte, samo zato, da so lahko stali tukaj. Džin, hvala, tudi jaz se zahvaljujem vsem govornikom danes popovdne, mislim, da ste. Eh, osvetlili številne zanimive zadeve, eh, ki jih bomo morali preveriti v različnih dogovorih in sporazumih. Opozorili ste na to, na kaj moramo biti pozorni, zato da bi lahko eh, kar na najboljši možni način zagotovili te pravice. Torej, jaz sem v poročilu, jaz sem v parlamentu članica Empel in pa Libe in pri teh odborih včasih prihaja do prekrivanja, recimo tudi na področju državljanov tretjih držav. In moram reči, da sem zelo zaskrbljena, ko vidim, kako komisija nekako predpostavlja, da bo to tista pot za britanske državljane, ki trenutno uveljavljajo pravice svobodnega gibanja v Evropski uniji, in pa v Združenem kraljestvu. To je država, iz katere pripravljam tudi jaz. Zelo sem ponosna, da lahko tukaj zastopam London. Eh, vesela sem z delom župana eh, v zvezi z Brexitom. No, ko govorimo o tem prekrivanju in o tem, kako zajamčiti pravice tudi v prihodnosti v zvezi z vsemi domnevanji okrog tega. Zanima me na podlagi vaših izkušenj za preostalo 27 terica. V kolikšni meri obstaja nek usklajen skupni dogovor? V kolikšni meri vam vlade teh držav prisluhnejo? In popolnoma se strinjam s tem, kar je rekla Martina. Torej, pomembno je, da smo v stiku tudi z našimi nacionalnimi parlamenti in to ne samo v Združenem kraljestvu. Zanima me, v kolikšni meri se tukaj stališča skladajo, v kolikšni meri obstaja dogovor o tem, kakšne pravice bodo ohranjene po brexitu. Uh, Eh, ne samo v trenutnih državah nahajanja, ampak tudi v luči prostega gibanja. Če si ogledate recimo eh, področje pravic državljanov tretjih držav, tukaj se mi zdi, da nimamo neke dosledne politike. Politika je razdrebljena. Če recimo trenutno živite v Španiji in se želite preseliti v Francijo, zato da nastopite delovno mesto, če imate potem recimo visoko kakovalificirani status, trenutno imamo. Um, tudi poročilo o modri karti v Evropski uniji in tukaj seveda okrog tega vlada nekoliko zmede. Države tega ne izvajajo na poenoten način, uh, obstajajo različne pravice, če si državljan tretje države, recimo, ko gre za dostop do Um, usposabljanja, samozaposlenosti, združevanja družin, potem, če gre tudi recimo za dovoljene za prebivanje, uh, zahteve glede mm, premoženja uh, in tako naprej. Ali menite, da 27 terica tukaj uh, deluje enotno. Dobro, lahko so enotni, ko se pogovarjajo z Združenim kraljestvom, ampak ali so one med seboj enotne, ko gre za pravice britanskih državljanov v Evropski uniji? In če ne, ali lahko dodate eh, kakšno zadevo na, to, na ta seznam želja, eh, ki bi ga lahko sestavili na podlagi eh, današnje razprave. Torej, Roberto nas bo moral zapustiti, mora od, od, oditi, ker uh, sodeluje v volilni kampanji. Potem želim dati besedo tudi Catherine Bearder, ki je zelo aktivna članica na tem področju. In potem, če se lahko vrnemo k tebi. Samo na hitro bi dal besedo Robertu, kar odhaja, če dovoliš, Kefrin. Želim se zahvaliti vsem vam. Želel bi si ostati v stiku z vami, zato da bi lahko skupaj preverjali pravna besedila. Ja, res je, ta zadeva Surinder Singh ni pokrita. in pa veliko pozornosti posvečamo konkretni vzpostavitvi neodvisnega organa. In ob tem seveda razmišljamo o vseh možnih scenarijih, gospod Porters. Ja, res je, da je lahko razmislimo o tej možnosti, štiri svoboščine je treba obravnavati kot enoto. Kot parlament smo vedno rekli, bliže tem bolje. Najprej smo rekli, da lahko uh, torej mi smo vedno trdili, da je treba izpolniti določene zahteve in pogoje, ampak če bodo ti izpolnjeni, je za nas seveda um, to, da mi je Združeno kraljestvo čim bližje um, nekaj pozitivnega. Hvala, Roberto. Vem, da boš ostal v stiku z današnjimi gosti um, in da boš o tem poročal tudi na usmeritvenem odboru. Catherine Bearder, hvala lepa, zahvaljujem se vsem gostom. Zahvaljujem se tudi članom usmerjevalnega odbora. No, ehm, veliko dni je že menilo od Brexita in vsak ta dan je boleč za naše državljane. Britanske državljane Evropske unije njihova lastna premijerka um, ehm, imenovala državljane ehm, brez države, brez nacionalnosti. Se pravi, naša vlada že sedaj. Um, ni, nima posluha za vse te probleme. No, eh, številni poslanci smo se želeli, da želimo biti danes tukaj, kajti mi smo izvoljeni strani državljanov, državljane tukaj zastopamo. Eh, nikogar ni bilo recimo iz eh, UKIP-a. Mislim, da bi tudi oni morali prispevati k tej razpravi, kajti to, da se ne odeležujo takšnih razprav, je res eh, sramotno. No, nedvomno so državljani eh, Evropske unije v Britaniji in pa Britanci v Evropske unije še vedno ranljivi in oni vsi računajo na nas, mi smo njihovi zastopniki. Veliko je odprtih problemov, ampak predvsem moramo zagotoviti, Eh, da bodo pogajalci razumeli rdeče linije. Ne bomo podpisali tega dogovora, dokler ne bodo rešena odprta vprašanja. To mora biti jasno in nedvomno. Ne želimo nekakšne zmede. Tako že imamo zmedo v dogovoru o Severni Irski iz decembra. Potrebujemo pravno gotovost. Eh, ljudje to potrebujejo, podjetja to potrebujejo, ljudje to potrebujejo zato, da lahko sprejmejo eh, odločitve o svojem življenju. In tukaj ne gre za to, da bi parlament bil ehm, preveč zahteven. Gre za to, da želimo zagotoviti pravice za naše državljane in želimo, da bi se to izvajalo na obeh stranih. Imamo vprašanje pravnikom smernice za prehodno obdobje predpostavljajo, da bi moralo Združeno kraljestvo sprejeti celoten aki evropskih politik in zakonodaje. Ali bi bilo smiselno, da bi v tem trenutku uveljavili sistem registracije za državljane Evropske unije v um, Združenem kraljestvu? To je torej pravno vprašanje. In pa še razširjanje nadzora Evropskega sodišča in pa razjasnitev njegove uloge. Eh, torej, zato bi morali imeti tudi nacionalni organ, zato da bi lahko zagotovili, da bo sporazum o um, izstopu ustrezno izvajan in da ne bodo kršene eh, pravice nikomor. To mora postati bolj vodotesno. In pa še status um, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu mora biti deklaratorna narave. Um, to je nekaj, pri čemer moramo nujno ustrajati. In pa prošnja mora biti enostavna, digitalna in brezplačna. Državljanstvo ne sme biti odvisno od tvoje ehm, zmožnosti, da nekaj plačaš. Tudi ne moremo. Um, tudi moramo poskrbeti za tiste državljane, ki ne morejo izpolniti tega na spletu, ker uh, imajo ne vem, uh, kakšno jezikovno ali drugo omejitev. In pa še vprašanje pravice do združevanja družine, to mora vključevati tudi prihodne partnerje ali zakonske partnerje. Če bi to izpustili iz obsega dogovora o izstopu, bi to nesorazmerno vplivalo na mlade generacije ali pa na državljane, ki bi se želeli ponovno poročiti po recimo ločitvi ali pa smrti svojega partnerja. Eh, poslanci morajo tukaj poklicati k odgovornosti naše pogajalce in pa britansko vlado. Hvala lepa. Um, Hvala tudi za tvoje delo. Imamo tudi neformalno skupino WhatsApp, ki se s tem ukvarja. Eh, ne vem, če bi morala biti tajna. Še Jud se je javil besedi, no, eh, Renate Weber je še prosila za besedo eno vprašanje, potem pa dobi besedo še Čud. Hvala. Kot prvič, ko smo imeli predstavitev o tej zadevi, eh, je, bilo, je bila tudi ta seja izredno zanimiva. Mislim, da smo uspeli doseči določen napredek. Je pa res, da v Evropski uniji vlada velika zaskrbljenost. Sama sem obiskala nedavno Čile um, in uh, spoznala sem uh, britanske državljane, ki živijo v Španiji in popolnoma so bili zaskrbljeni glede tega, kaj se bo zgodilo z njihovimi pokojninami, ali se bodo lahko kam preselili, ali bodo imeli še naprej socialno in zdravstveno varstvo in tako naprej. Vem, da smo večkrat podarili, da britanske vladi ni toliko mar za britanske državljane ali pa za evropske državljane, ampak moram vam reči, da so zgodbe, ki sem jih poslušala in pa pritožbe, ki sem jih dobila, kažejo na to, da tudi druge države ne, ne skrbi tako zelo, kako bi zaščitili pravice britanskih državljanov. In uh, do sedaj so ti uh, državljani živeli v evropskih državah, ker so imeli evropsko državljanstvo, sedaj pa so se zra, znašli v situaciji, ko morajo pojasnevati, zakaj so recimo njihovi otroci upisani v šole v Franciji ali pa kje druge. Se pravi, zadeva je kompleksna. Mislim, da bi naš parlament moral še naprej pritiskati na pogajalce. Kaj ti številne v tej hiši skrbi, da bo kmalo napočil trenutek, ko bo se vse vrtelo samo še okrog denarja, državljani pa bodo ostali ob strani. No, seveda smo dosegli tudi nekaj rezultatov. ki so pozitivni, ampak poskrbeti moramo tudi za to, da ne bomo komu uničili življenja. Ehm, čeprav tukaj nima nobene krivde za to, preprosto so se meje Evropske unije nekoliko spremenile. Torej še enkrat zahvaljujem se vsem govornikom, imeli so odlične predstavitve, In seveda so oni zaradi Brexita še bolj zaskrbljeni kot mi. Eh, prosim, ostanite zaskrbljeni, mm, ohranite eh, ta pritisk tudi na nas. Ehm, no, ehm, mene pa zanima predvsem, kaj bo za študente, ki so sedaj v Združenem kraljestvu, kaj s tistimi, ki tam študirajo, ki želijo nadaljevati svoj študij, ki želijo v prihodnosti tam študirati ko gre za študente, se mi zdi, da bodo britanski državljani vedno dobrodošli na vsake univerzi na kontinentu, ne vem pa, če to velja tudi za obratno smer. Ja, o tem smo govorili prej, ampak tudi ta panel bi lahko uh, dobro odgovoril na to vprašanje. Še Jude Curtin Darling, hvala lepa, da mi date priložnost, da še drugič spregovorim. Strinjam se s tem, kar je rekel Jonathan Portes. Stališče Združenega kraljestva se bo verjetno s časoma spremenilo. Številni izmed nas se militantno zauzemamo za to, da bi uspeli spremeniti stališče britanske vlade. In eh, po definiciji so številne rdeče linije nezdružljive z izjavo ministrov o tem, kaj želijo narediti. Tako da mislim, da bo slej kot prej vlada morala spremeniti svoja stališča, predvsem pa upam, da bomo dobili novo vlado, kajti sprememba stališča je pomembna. No in medtem, ko uh, mi. Ko se mi na britanski strani zauzemamo uh, eh, zato da ne bi dobili najmož, najslabše možne verzije Brexita. No, nažalost, tukaj ni veliko britanskih državljanov zaradi mm, samega termina, ampak vseeno, zanima me. Um, naslednje. Torej, Jane je bila pres. Jane je rekla, da je, je presenetilo v zadnjem dogovoru ta nova obveza evropskih državljanov, da se registrirajo v, v Združenem kraljestvu. Zanima me, če um, obstajajo kakšni evropski državljani, katerih pravice se sedaj postavljajo pod vprašaj zaradi Brexita. Torej, mi v Združenem kraljestvu si zauzemamo za tesen odnos, eh, ampak zanima me, če na drugi strani pogalske mize, kdo postavlja pod vprašaj naše osnovne urednote, torej na strani Evropske unije zaradi pogajanj o Brexitu. Tukaj obstajajo nekoliko mešani občutki glede tega, zato me zanima, kaj o tem menite strokovnjaki. Hvala, Čud. Barbara, si še ti želela kaj dodati? Izvoli. Samo eno minutko. To, kar je rekla Judith, je res vprašanje bistvenega pomena upam, da Evropska unija ne bo uh, tako rekoč izkoristila te priložnosti za to, da bi sprejemala strožje zakonodajo v Evropski uniji. Recimo, ko gre za takšne formule, kot je settled, eh, settled status. Eh, in pa na področju prostega gibanja britanskih državljanov v Evropski uniji. To namreč ne bi bilo v skladu za našo zakonodajo. Barbara, vedno si tako kratka in jedrnata, pa vendarle tako globoka. Okay, um, right, to our panel now, please. Um, we have, we have half an hour if you Sedaj dajem besedo spet panelistom. Lahko sami izberete, na kaj boste odgovarjali. Jasno je, da ogromno veste in eh, namen tega, te razprave bil predvsem to, da bi dobili nekaj izhodišč za naslednjo fazo. Hvala, Klot. Jaz sem pozabil na moj zadnji posnetek. In gre ravno za to, o čem je govorila gospa Spinelli, torej vsi tisti, ki imajo pravico do prebivanja v okviru Evropske unije. Torej ne moremo reči, da se to zanaša samo na določen del eh, kakšne direktive ali pa uredbe. Zato sem tam eh, na tem posnetku prikazal nekaj ubeseditev, ki si jih bo, upam, da ogledala tudi smerjevalna skupina. Gospa Weber je vprašala, kaj je za študenti. E, ja, e, v skupnem dogovoru so pokriti tudi študenti 3A. Tisti iz 7.1c so pokriti. No in potem se pa seveda zastavlja vprašanje v zvezi z, z skupnim zdravstvenim zavarovanjem. Uh, v Združenem kraljestvu bi rekli, ne moremo se zanašati na to zavarovanje in potem bi kdo rekel ne, ampak saj to je del skupnega dogovora za izvajanje določenih pravic. Zato mora to biti del dogovora, kajti sicer bo tukaj izuzetih veliko ljudi, tudi tisti, ki skrbijo za druge, za starše in tako naprej. In pa potem še vprašanje v zvezi z registracijo. Uh, to bi prepustil raje komu drugemu. Registracija sama po sebi je sicer dovoljena, ampak potem se pojavlja vprašanje, ali je um, upravičena ta zahteva po registraciji. Mislim, da so to bili glavni vprašanji, ki sem jih dobil. Lahko pa seveda odgovorim še na kakšno vprašanje tudi um, v elektronski pošti. Ja, takoj po tej razpravi bomo imeli srečanje usmerevalne skupine za brexit. Uh, oziroma pravzaprav je bil ta sestanek odpovedan zato, ker je odsoten Gifer Hofstadt. Ampak kakorkoli, na naslednjem sestanku bomo poročali o tej predstavitvi. Uh, se pravi, ta predstavitev ne služi sama sebi, um, gre tudi za vzpostavljanje eh, stikov z ključnimi akterji in za informiranje skupine za Brexit. You can, you can convey your views to the Brexit Steering Group, and you could see that Roberto Gualtieri was very clear about that. Uh, Um, Skratka, jasno sem želel povedati, da bomo vaša stališča um, sporočili tudi usmerjevalni skupini, uh, tako da tudi vaši posnetki in vaše eh, predstavitve bodo seveda prišle do usmerjevalne skupine, no verjetno bo pa sedaj sestanek potekal naslednji teden v Štrasburu. Samo to sem želel omeniti. Rita and other uh, chairs who will, who will be there, Cecilia Wittstrom and others. Okay. Um, next up, um, Esther, do you want to respond, please? Yes. Esther? Analiza uh, Judith Curtin Darling je natančna. Nekateri mislijo, da je lekcija na podlagi Brexita, da potrebujemo manj Evrope in ne več Evrope in to pomeni, da uh, potrebujemo manj pravic za zaščito delavcev in ne več. In seveda je to popolnoma zgrešeno. Naj vam podam še nekaj empiričnih dokazov za to. 2004 je, so tri države odprle svoje meje brez omejitev za prosto gibanje delavcev. Irska, Združeno kraljestvo in pa Švedska. Velika razlika med Švedsko in Irsko in potem Združenim kraljestvom je bilo to, da sta Švedska in Irska imeli zakonodaji, ki so uh, ščitile uh, sektorske kolektivne pogodbe. In to je pomenilo, da tudi če si ti gradbeni delo, delavec in bi želel sprejeti delo za manj denarja, potem tega nisi mogel narediti. Razlika med. Uh, temi državami je torej bila očitna. In lekcija ki se lahko naučimo na podlagi tega, je, da ni nič narobe za prostim gibanjem delavcem, delavcev, če jih seveda zaščitiš pred izkoriščanjem. Če jih ne zaščitiš, pa seveda ni nič presenetljivega, da se potem delavci tega prostega gibanja bojijo. In to je ta lekcija, ki bi se jo morali naučiti. Podporo prostemu gibanju prinese ravno odprava izkoriščanja delavcev. Potem, še eden izmed ključnih vidikov se mi zdi naslednji. Kaj menijo ostali delavci Evropske unije o dogovoru o brexitu? Ja, presenečeni bi bili, kako pogosto eh, se o tem razpravlja uh, na samih delovnih mestih. Morda so delavci celo bolj zainteresirani za to kot nekateri politični predstavniki, ker pač bolje razumejo, kaj se dogaja. Razumejo, kaj se dogaja v tej veliki državi. Eh, eh, Združeno kraljestvo bo jim še vedno del Evrope. Gre za veliko državo, ki je vključena v dobavne verige, ki Eh, sedaj eh, podaja tudi določene grožnje, da bodo konkurirali na podlagi delo, delovskih pravic, dumpinga in tako naprej. In delovci razumejo, kaj to pomeni. Zato moramo razumeti, da tukaj ne gre samo za razpravo, kjer bo Združeno kraljestvo lahko izbiralo. Ne, tudi drugi delavci v Evropski uniji morajo vedeti, da jim bo zagotovljeno enako izhodišče za vse. ne pa da bo potem Združeno kraljestvo dobilo dostop do enotnega trga, ne da bi ob tem moralo spoštovati sta, okoljske standarde, um, delavske standarde in fiskalne standarde. Zato potrebujemo jasne izjave. Ampak ne samo jasne izjave, treba je urediti tudi vse podrobnosti. Delavci nestrpno pričakujejo končni dogovor. Hvala, Ester. Julija. Želela bi se navezati na pripombo o tem, kako vsi poročajo o veliki zaskrbljenosti med državljani. Med državljani obstaja občutek velike negotovosti In zanimivo je, da vsi govorimo isto, ne glede na to, iz katerega vidika si jo gledamo vse skupaj. To ima zelo negativen učinek ne samo za posameznike eh, pri opravljanju njihovega vsakodnevnega dela. Danes oziroma ta teden smo bili v stiku z izvršnim direktorjem velikega podjetja, ki je razmišljal o tem, da bi se vrnil v Evropi. In potem se je spraševal, kaj bi to pomenilo za njegovo družino, ki je v Združenem kraljestvu. Torej, to vpliva na celo vrsto ljudi z različnih vidikov in zato potrebujemo boljšo komunikacijo in pa hitro rešitev za zagotavljanje pravic državljanov. To je res izredno ključnega pomena. In pa še nekaj. Mislim, da se home office zelo prizadeva za to, da bi bil proces registracije enostaven. Vem, da sem to rekla že prej, ampak mislim, da bi ljudje eh, bili presenečeni. Njihov pristop je tukaj res precej inovativen. Uh, Ne gre za to, da bi želeli prilagoditi kak že obstoječ sistem, ampak želijo vzpostaviti nov sistem, ki naj bi bil zelo enostaven in zelo si prizadeva tudi za to, da bi pomagali tistim ranljivim delom družbe, ki ne bi mogli dostopati do tega sistema brez ustrezne podpore. Tako da mislim, da bodo s tem sistemom ljudje celo zadovoljni. Hvala, Julija. Jonathan, izvoli. Najlepša hvala. A želiš, Klod, eh, da se česa še posebej eh, dotaknem? No, me ne sprašujete, kaj naj spostavite. No, karkoli se vam zdi uh, pomembno. Vaše predstavitev bodo tako ali tako na spletni strani, ker ste prosili za to in to bom tudi storil. Nimamo veliko časa, ampak če se vam zdi, da je kaj posebej zanimivo, uh, um, potem to izpostavite. Cilj tega sestanka je, da ste vsi v tesnejšem stiku z usmerjevalno skupino za Brexit. No, navezal bi se na to, kar je povedala kolegica v zvezi z negativnimi učinki, tako za posameznike, družine, kot tudi uh, podjetja. Ravno zato je pomembno, da te pravice zaklenemo in eh, da bodo na to preživele spremembe eh, javne uprave, spremembe vlade po Brexitu. Đuri ima prav zaradi lastnih eh, razlogov. Eh, notranje ministrstvo zaradi pomankanja kapacitet poskuša zagotoviti, da bo postopek eh, relativno preprost in enostaven. Ampak to je treba točno določiti, kot sem dejal tekom predstavitve, je vloga neodvisne ga nacionalnega organa bistvenega pomena, ta mora imeti zobe. Uh, Eh, drugače vse skupaj ne bo delovalo. Druga stvar je vprašanje izkoriščanja Brexita za odmika stran od eh, načela svobode gibanja v državah članicah. Meni se eh, to ne zdi res. Tako politično kot ekonomsko gledano je eden od pozitivnih vidikov Brexita ta, da je v 27. erici zacementiral to idejo, da so štiri svoboščine eh, nerazdružljive, nedeljive eh, in eh, da veljajo kot celota. Euro, Evropska unija seveda rešuje druga vprašanja, naprimer direktiva o napotitvi delavcev, zadeva Viking Laval in tako naprej. mislim, da obstaja področje, na katerem je Brexit eh, izboljšal eh, kakovost politične razprave v Združenem kraljestvu. Opazno namreč je, da javno mnenjske raziskave eh, kažejo eh, padec tistih, ki eh, Eh, menijo, da eh, je priseljevanje negativno in eh, to kaže, da se ljudje zavedajo, kakšne so prednosti in slabosti v večji meri. Ta zgodba o britanski torti, ki jo imaš in jo poješ, torej sedaj resnično velja oziroma jo ljudje razumejo. Ne moremo izbirati tistih elementov, ki jih želimo, ne moremo izbirati neti med eh, ljudmi in eh, drugimi priseljenci, če pravimo, da nočemo prostega gibanja, da si želimo zgolj tistih priseljencev, eh, ki si jih želimo. No, enako velja za drugo stran. Priseljenci morajo izbrati nas. Če si želimo univerzitetnih profesorjev, gradbenih delavcev ali medicinskih sester, bomo morda naleteli na velike eh, težave. To je veljalo že pred eh, Brexitom. Veliko ljudi je eh, verjelo v nadzor nad mejami, ampak ti ljudje niso nujno rasistični in ksenofobni in mislim, da bomo lahko na tem gradili v prihodnosti, ko bomo govorili o različnih oblikah odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Sedaj pa še gospod Pirc. Hvala, odgovoril bom na vprašanje v zvezi z registracijo. Ali obstaja neka blokada, ki bi priprečevala Združenemu kraljestvu, da bi to storilo po Brexitu ali prej? To bi lahko začelo veljati pred eh, Brexitom, ampak eh, glede blokade sam sklepam na podlagi besedila. možnosti, ki jih Združeno kraljestvo že ima v skladu z različnimi zakonodajnimi akti Evropske unije, bodo Združeno kraljestvo še vedno na voljo po Brexitu v okviru tega prehodnega obdobja. Eh, ta prehod namreč eh, vključuje možnosti v zakonodaji. Morda bi lahko, na primer, eh, Združeno kraljestvo uporabilo neko možnost v okviru življenja po Brexitu uvedbe takšnega procesa namen prehodnega obdobja je, da se eh, vse skupaj torej uvede. Mislim, da bi uh, lahko uh, razen, če bi bilo to posebej upisano v sporozum, Združeno kraljestvo postopalo tako. Če si pogledamo njihove predstavitve o uh, bodočih odnosih, uh, o davkih, o zaposlovanju, je to zelo zanimivo to lahko eh, podam tudi v več podrobnostih, če želite. Ampak eh, razen, če ustrajate, da eh, obstaja klauzula, ki to preprečuje v sporazumu, imate vseeno to možnost na voljo. Lahko pa bi imeli, naprimer, posebne varovalke, ki upoštevajo evropsko zakonodajo, naprimer, kar se tiče varstva podatkov jasno je treba zapisati, da ti standardi obstajajo, tako da ne bo dvomov, tako da ne bo uh, sodnih sporov, uh, ki bi zahtevali leta in leta eh, sodnih obravnav. Jasno bi morali torej povedati, kakke, kakšne so omejitve in uh, dobro je bilo, da parlament pri tem ustraja. Hvala, Steve. Hvala vsem članom in članicam iz vseh odborov, ki so sodelovali pri organizaciji te javne predstavitve. Hvala vsemu osebju hvala eh, govornikom in eh, našim gostom, zakaj so prišli sem, zaradi dela, ki ga upravljajo in to delo resnično cenimo. Večkrat sem že omenil, da je treba eh, stkati tesnejše stike med vami in usmerjevalno skupino za Brexit in to bomo skušali narediti tudi s pomočjo naših odborov, tako da bomo v prihodnosti v tesnejšem stiku. Eden od razlogov, razen seveda zaradi političnih eh, razlogov, ki bi jih lahko omenil, zato da bi prišel v časopise, je naslednji. Včeraj je gospod Barnier prišel na srečanje z eh, predsedniki odborov, gospodom Verhofstadtom in eh, usmerjevanjem odborom za Brexit in ugotovil sem, da je treba do oktobra izpogajati veliko stvari, naprimer pravice državljanov so tisti ostanek iz prve eh, faze pogajanja, ne da smo jih kar, posti, kar postili ob strani, ampak vsem se je treba pogovarjati. <laughs> Moj odbor sodeluje pri vsem, od varstva podatkov do varnosti in vse je nujno. In to je zelo zaskrbljujoče. Nekatere eh, najteže uh, teme in uh, vsi za to mizo smo gledali na pravice državljanov kot na zelo uh, težko temo. So torej na mizi in dejstvo je, da uh, se čas izteka. Javna predstavitev je bila danes torej organizirana zato, da zagotovimo, da smo zavezani k temu, da vemo, kako nujna je ta tema in da se vam poklonimo, vam in vašemu uh, delu. Sodelovati moramo zato, da pridemo do rezultatov, ki jih potrebujemo do oktobra in na to onkraj tega obdobja uh, do 31. in kdo ve, kaj se bo zgodilo potem. Vse je še odprto, resnično pa eh, cenimo vaše besede. To je eh, ena od tistih javnih predstavitev plus plus, mal, malce razširjena eh, javna predstavitev za to plus plus. Radi bi torej ostali z vami v stiku, uporabili bi radi vaše strokovne znanja,